Please take a seat. Dear colleagues. Kolegice in kolege, zasedite mesta, prosim. Dobrodošli. Dobrodošli na naši seji. Znova nadaljujemo z našo sejo, dnevni red je pred vami. Nisem zvedela, da bi kdo želel spremembo dnevnega reda, tako da je tak sprejet. Rad bi vas, rada bi vas opozorila tudi na razpoložljive eh, jezike in seveda tudi to sejo lahko spremljate po web streamingu. Si, Gospa predsedujoča, glede dnevnega reda bi želela povedati samo nekaj. Imamo dve točki prvič. Ne želimo, da se glasuje v ponedeljek ob 15. To je namreč zelo uh, uh, zapleten eh, dan za ljudi, ki potujejo v ponedeljek in ki ne morejo biti še tu ob 15. uri. In drugič vidim, da pri točki 8, da imamo predstavitev predstavitev um, poročevalke odbora za proračun in ne razumem, zakaj moramo imeti to predstavitev poročevalke z odbora za proračun na odboru za nadzor proračuna. Ne vem, zakaj uh, se vam zdi primerno, da eh, to organizirate na ta način? Ne razumem, zakaj gre tu za poročevalko odbora za proračun in ne odbora za nadzor proračuna. Zadeva glasovanja. Menili smo, da so problemi med vsemi političnimi skupinami enake in da so torej um, na ta način stvari enako težke oziroma enako lahke za vse. Odločili smo se tega postopati tako, kajti eh, speljati moramo dnevni red in uh, seveda uh, ne moremo potem točno povedati, kje bomo pri pomembni temi, kot je regionalna politika, pristali, če moramo prej obravnavati še vse razrešnice. Predlagam, da. Uh, Seveda upoštevam to, da je lažje na kakšen drug dan uh, delovati uh, in glasovati kot drug dan, ampak vendar tega ni mogoče vedno upoštevati. Kar pa zadeva osmo točko, tukaj smo že odobrili, vendar pa obstaja določena uh, težava. Gospa Holmajer je uh, prosila, da bi odbor za nadzor proračuna obravnaval to temo. Zato potem, glede na to, da smo imeli še 30 minut časa na razpolago, dali ta to temo še na današnji eh, dnevni red. Glede na to, da je to tema, ki jo moramo tudi redno spremljati, je zaradi tega zdaj na eh, dnevnem redu. Najlepša hvala za vaše razumevanje in upam, da boste potem tudi razumeli, ko bo še gospa eh, Holmar pojasnila, zakaj je to na današnjem dnevnem redu. Sedaj pa tretja točka na dnevnem redu. Najprej bomo poru, uh, eh, glasovali o mnenju kolege Sarvama, Sarvame o uh, naslednjem večletnem okviru. To je poročilo odbora za proračun ali poročevalec želi besedo. Ja, hvala, gospa poročevalka. Vesel sem, da imamo tukaj precej članov, ki so se uh, udeležili današnje seje. Uh, lahko bi nas bilo sicer še več. Uh, ampak meni se zdi, da je to mnenje dokaj pomembno. Imamo le eno, en tehnični popravek k glasovalnemu seznamu, tako da predlagam, da bi kar glasovali. Eh, sprememba je pa ta, da če bo šesti predlog spremembe potrjen, potem je deveti predlog spremembe brezpredmeten. Torej, če je šest potrjen, je devet brezpredmeten. Eh, tudi na glasovalnem seznamu ELS bo še nekaj sprememb, vendar vas s tem ne bomo bremenjeval. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej lahko kar nadaljujemo z eh, glasovanjem. Glasovanje se z nami so bili razdeljeni. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ja, prav preverjamo predlog spremembe številka 4. Preverjamo 4. Še kolega. Uhum, zdaj je zaključeno. Torej, z enakim razmerjem glasov je ta predlog spremembe zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti. Ali lahko preverimo? Preverjamo številko 6. Predlog spremembe številka 6. Konec eh, glasovanja. Zavrnjen. Predlog sem besedem. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sem pa osem. Za, proti, vzdržani. Ali lahko preverimo? Preverjamo predlog sem pa osem. Sprejet. Se upravičujem. Torej, sprejet. Konec eh, preverjanja. Torej, potrjeno, da je sprejet. Predlog SNV 9 je torej skladen za proti vzdržani zavrnjen. Predlog SNV 10 za proti vzdržani sprejet. Predlog SNV 11 je skladen za proti vzdržani sprejet. Predlog SNV 12 za proti vzdržani sprejet. Predlog SNV 13 za proti vzdržani zavrnjen. 14 za proti vzdržani zavrnjen. 15 za proti vzdržani zavrnjen proti vzdržani. Lahko preverimo predlog spremembe 15. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 16 za, proti vzdržani, zavrnjen. 17, ne glasujemo, 18 za, proti vzdržani, sprejet. 19 za, proti vzdržani, sprejet. 20 za, proti vzdržani sprejet, 21 za, proti vzdržani sprejet, 22 za, proti vzdržani sprejet, 23 za, proti vzdržani zavrnjen, 24 za, proti vzdržani zavrnjen, 25 za, proti vzdržani zavrnjen, 26 za, proti vzdržani zavrnjen, 27 za, proti, vzdržani, sprejet 28 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo predlog spremembe 28. Konec glasovanja, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, sprejet 31 za, proti, vzdržani, sprejet 32 za, proti, vzdržani, sprejet 32 za, vzdržani, zavrnjen, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 35 za, proti, vzdržani, sprejet, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 37 za, proti, vzdržani, sprejet, 38 za, proti, vzdržani, sprejet, 39 za, proti, vzdržani, sprejet, 40 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Potem nadaljujemo s predlogom spremembo 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti vzdržani zavrnjen 50. Je črtan do 53 skupaj za proti. To moramo preveriti. Torej 50 do 53 glasujemo v svežnju, preverjamo. Sedaj je konec glasovanja. Sprejet. Sprejeti. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen Želite, da preverimo? Prav, preverjamo 54. Konec glasovanja. Zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 in 57 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo? Preverjamo 56 in 57. Aha, razumem, zdaj sem prebrala, kaj tukaj piše. Še dva kolega nista glasovala. Konec glasovanja, zavrnjen. Na. Potem 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Š ja, preverjamo 59. Lahko glasujete. Še en kolega manjka. Konec glasovanja. Zavrnjen. 60. Ne glasujemo, ker je tehnični popravek. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62 za, proti, vzdržani, sprejet. 63 za, proti, ja, vidim, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti vzdržani, zavrnjen 65 za, proti vzdržani, sprejet 66 za, proti vzdržani. Ali lahko preverimo 66? Mislim sicer, da je sprejet. Vedno nova se nam pridružuje novi kolegi. Konec preverjanja. Sprejeto, se opravičujem. 67 za, proti vzdržani proti vzdržani sprejet 68 in 69 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti vzdržani, zavrnjen. 70 za, proti ali lahko preverimo 70. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 71 za, proti vzdržani, zavrnjen proti vzdržani sprejet 72 za, proti vzdržani zavrnjen 73 za, proti vzdržani zavrnjen 74 in 75 za, proti vzdržani zavrnjen 76 za, proti vzdržani zavrnjen 77 za, proti vzdržani zavrnjen 78 za, proti proti, vzdržani sprejet, 79 za, proti, vzdržani za sprejet, 81 za, proti, vzdržani zavrnjen. 82 oziroma 80 dveh delih z ustnim predlogom spremembe prvi del za proti vzdržani. Ali lahko preverimo? Preverjamo prvi del predloga spremembe 80 menim sicer, da je zavrnjen. konec glasovanja. Sprejet. Še dobro, da smo preverili. Potem pa še ustni predlog spremembe, drugi del. Za. Ja, sedaj glasujemo v drugem delu. Za, proti, vzdržani, sprejet. Z enako večino. Prav, ja, bomo preverili. Drugi del predloga spremembe 80. Glasujemo drugi del 80. predloga spremembe. Torej. Sprejeto. 82 za, proti, zdržani, sprejet. 83 za, proti, zdržani, sprejet. 84 za, proti, zdržani, zavrnjen. 5 in ja, preverjamo predlog spremembe 84. gre za črtanje. Konec glasovanja zavrnjen. 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 87 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani. Ali lahko preverimo? Preverjamo drugi del. Drugi del predloga spremembe 87. Konec glasovanja. Zavrnjen. 88 za, proti, zdržani, zavrnjen. 89 za, proti, zdržani, zavrnjen. 90 za, proti, zdržani. Ali lahko preverimo 89? Ne, se opravičujem, 90. Preverjamo predlog spremembe 90. Konec glasovanja. Zavrnjen. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, sprejet. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen tudi, to, s tem smo glasovali tudi 96, 97 za, proti, zdržani, zavrnjen, 98 za. Preverjamo 97. 97 glasujemo. Glasovalni seznam ni zelo jasen, se pravi čujem. Še dva kolega manjkata. Konec glasovanja zavrnjen. Devetindevetdeset za. Ne, se opravičujem, osemindevetdeset. Glasujemo osemindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Devetindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Sto za proti, vzdržani, sprejet, 101 e, za, proti, vzdržani, sprejet, 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 107 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 107 za, proti, vzdržani, sprejet. 108 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj, a lahko preverimo 109? Preverjamo 109. 109 preverjamo. Torej, glasujte o 109. Konec glasovanja. Mislim, da je tukaj jasno zavrnjenje. S tem zaključujemo oziroma glasujemo o mnenju kot celoti. Glasujemo. Konec eh, oziroma glasujemo še vedno. Konec glasovanja. Sprejeto z deset glasovi za, osmimi proti. Nadaljujemo z reformo sistema virovlasnih sredstev Evropske unije. Poročevalec je kolega Štehjovski. Ali želite besedo? Ja bi říct, že ta... Hvala lepa, gospa predsedojoča. To sem želel pripomniti, da je to poročilo rezultat izjemnega sodelovanja med političnimi skupinami. Zato je vse, kar imam reči, to, da moramo takoj o njem glasovati. Imamo namreč odlično agendo, ki smo jo pripravili skupnimi močmi in zato se zahvaljujem vsem. Prva glasovanja je ena za, proti, zdržani, sprejet. Dva za, proti, zdržani, zavrnjen. Tri za, proti, zdržani, zavrnjen. Štiri za, proti, zdržani, sprejet. Pet za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen, šest za, proti, vzdržani, sprejet, sedem za, proti, vzdržani, zavrnjen, osem za, proti, vzdržani, zavrnjen, devet za, proti, vzdržani, ali lahko preverimo predlog spremembe devet, glasujemo. 9. Konec glasovanja zavrnjen. Deset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dva za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 odpade oziroma je brezpredmeten, 19 za je prav tako brezpredmeten, 20 enako, 21 za, proti, vzdržani, sprejet, 22 in 23 in 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ja, seveda, lahko preverimo predlog spremembe 26, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 je že obravnavan. 31 za, proti, vzdržani. Sprejet 32 za, proti vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti vzdržani, zavrnjen. Štir... Ja. Preverjamo predlog spremembe 33. Konec glasovanja. Očitno zavrnjen. 34 za, proti vzdržani zavrnjen. 35 za, proti vzdržani zavrnjen. 36 za, proti vzdržani zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen, 37, že obravnavan, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 41 za, proti, vzdržani, lahko preverimo, preverjajmo 41 menim sicer, da je sprejet, ampak ni povsem jasno. Konec glasovanja. Ja, sprejet. 43 za, proti vzdržani sprejet. Potem 44 je brezpredmeten kompromis 3 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 3 bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis štiri za proti zdržani sprejet. S tem lahko zaključimo z glasovanjem. Sedaj še glasujemo o tako spremenjenem osnutku. Pojmensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 17 glasov za, eden proti, počestitam poročevalcu. S tem smo prišli že kar do naslednje točke na dnevnem redu. Torej, točka 5 na dnevnem redu. Imeli bomo izmenjav men z eh, komisarko za regionalno politiko gospod Kretu pet minut eh, smo še prezgodnji, ampak upam, da je gospa komisarka že kje v bližini. Bi lahko kdo preveril? missed in action. Genau, genau. Wann können wir denn mit Kdaj lahko računamo s tem, da se bo gospa komisarka pridružila seji? Kdaj lahko računamo s tem? Missing in action, pravi gospa predsedujoča. Torej, pozdravljam komisarko za regionalni razvoj in politiko, gospod Kretu, um, in potem tudi gospod Ivanovo, ki je podro, uh, pristojna na področju računskega sodišča za to področje. Uh, čestitam vam za ponovno potrditev la, prejšnji teden v uh, eh, Strasburu, sedaj pa dobi gospa Ivanova kar besedo, da predstavi uh, letno poročilo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod poročevalec, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Zelo vesela sem, da vam smem uh, predstaviti sklepe in priporočila šestega poglavja letnega poročila za leto 2016. To, poroči, ta, to poglavje se nav, navezuje na 1B razdelek in pokriva uh, gospodarsko, socialno in teritorijalno kohezijo. Zahvaljujem se tudi komisiji za odličen in konstruktiven odnos uh, sodelovanja skozi celoten uh, proces in povedala bom, kakšni so rezultati naše revizije. Leta 2014 je bila revidirana populacija 63 milijard. 21 milijard se nanašal na ESRR eh, e in druge regionalne operacije, 7,5 na kohezijski sklad in 8,1 milijarde na ESF. Uh, Upravljanje teh skladov delita komisija in države članice in leto 2016 je bilo zadnje leto, ko so bila vsa revidirana plačila se navezovala na leto eh, programsko obdobje 2007 do 2013. V naši eh, reviziji smo izbrali reprezentativni vzorec 180 transakcij, vključno z 11 finančnimi uh, instrumenti, ki so v deljenem upravljanju. Od, uh, stopnja napake ocenjena je bila 4,8 za celotno razdelek. To je sicer manj kot 5,2 odstotka, kar je bilo, kakšno je bilo razmerje lani, ampak to je še vedno bistveno nad uh, stopnjo pomembnosti, ki je določena na dveh odstotkih. Oceno uh, pa so ocenili smo 23 napak v našem vzorcu. Glavne tipe napak za uh, VFO so bili neupravičeni stroški, vključujejo tudi uh, tiste, um, ki so bil, izhajale iz uh, deklaracij upravičencev 42 odstotkov, potem tež, hude napake v, napa, v postopkih in. Uh, še nekaj drugega. Rada bi izpostavila, kaj smo omenjali v letošnjem a, poglavju. Začela bom z certificiranjem. V zadnjih petih letih smo pročili 135 a, a, transakcij, ki so uporabili a, po, načine, možnost nač, a, poenostavljenega predlož, predložitve računov in nismo našli nobenih kvantificirajočih uh, napak v teh 135 eh, um, transakcijah. To pomeni, da tam, kjer so, se uveljavljajo uh, poenostavljeni stroški, je napak manj kot pa sicer. V naslednjem obdobju spodbujamo države članice naj v širši meri uporabljajo to možnost um, poenostavljenih stroškov. Drug pomemben element tega poglavja se navezuje na podaljšanje uh, obdobja upravičenosti za finančne instrumente. Vem, da smo o tem že veliko krat govorili na številnih področjih, ki se navezuje na letno poročilo. Uh, to, kar lahko povedem, je, da je aprila 2015 komisija sklenila, da bo podaljšala obdobje upravičenosti za finančne uh, instrumente do 31. marca 2017 sedemnajst z sklepom komisije, ne pa da bi dala ta predlog na mizo sveta in parlamenta. To je že tretje leto zapored, ko eh, kot mi kot računsko sodišče izpostavljamo to vprašanje pravne razlage in menimo, da je vrednost plačil in jamstev, ki so bila dana v tem podaljšanem obdobju, znašala 2,5 milijarde evrov. Vendar pa to ni bilo vključeno v stopnjo napak, kaj ti gre za enkratno ugotovitev, ki ne vpliva na celoten evropski proračun. Prav tako pa to ne bi dopuščalo pri, eh, primerljivosti s predhodnimi leti. Nadaljni pomemben korak je bilo imenovanje nacionalnih organov, ki so pristojni za uh, sklade ESI. Že spet tretje leto zapored opažamo za, uh, kasnitve pri uh, začetku programskega obdobja 2014-2020. Do marca 2017 je komisija por, prejela končna poročila za izdatki, ki pokrivajo zgolj nič cela sedem odstotka proračuna namenjenega za celotno obdobje. Sredi leta 2007 so zamude pri izvrševanju proračuna bile više, kot so bile v ist ti, na isti točki v programskem obdobju 2013 do 2017. Eden glavnih razlogov za to je ta, da so države članice um, uh, namenile le 77 odstotkov organov oziroma imenovale le 77 odstotkov potrebnih organov do konca leta 2017. Naslednji pomemben vidik naše revizije je preučitev ureditve komisije za obdobje uh, 2014. 2014 do 2020. Pravni okvir ima sicer določene izboljšave, to letno potrditev obračunov ob zaključevanju računov, potem tudi svežen zavarovanja, pa tudi sistematično zadržanje desetih odstotkov vsakega umestnega plačila, kot tudi neto finančni popravki. Ključni pogoj za sproščanje letnih preostankov plačil so ti, da mora biti preostala stopnja r Eh, napak, o kateri poročajo nacionalni organi in ki seveda upošteva vse finančne eh, korekcije pod dvema odstotkoma. Mi kot računsko sadišče smo seveda te spremembe upoštevali pri um, tem, kako smo zasnovali naše revizije v letu 2017. In kot pil pilotno vajo bomo testirali novi pristop na kohezijskih sredstvih in uh, tako izkoriščali boljše, eh, boljše informacije o nepravilnostih, kot eh, jih poročajo. Vendar pa bomo še naprej predvaj, eh, zagotavljali ključna dokaze, ki so potrebni. Zelo pomembno je, da se skladi izvajajo skladno z predpisi. To je prvi predpogoj za doseganje rezultatov. Drug ključni korak pa je, da se doseže učinkovitost, uspešnost in gospodarnost poslovanja letos že tretjič zagotavljamo tudi ločen oddelek v tem poglavju, kjer ocenjujemo uspešnost projektov v našem vzorcu. Opažamo, da je bila zasnova sistemov za spoštovanje za spremljanje uspešnosti bolj robustna v tem obdobju kot v prejšnjem. Revizijski organi v državah članicah morajo sedaj preučiti zanesljivost podatkov o uspešnosti, zakonodaja pa sedaj omogoča komisiji, da naloži sankcije, kadar pride do resnega nedoseganja um, kazalnikov glede outputa. Kar zadeva obdobje 2007 do 2013, je treba vedeti, da pravni okvir okvir ni obvezoval revizijske organe, da ocenjujejo in razvijajo kazalnike na ravni projektov. Tako da smo, le, da smo ugotovili, da je le pri tretjini preučenih projektov uh, bilo na voljo tudi um, dovolj kazalnikov, ki so lahko pomagali pri ocenjevanju njihovega uspeha. Seveda smo ocenili, kako so države članice razvijale sisteme za ocenjevanje uspeha projektov, vendar pa je treba izpostaviti še, da je skoraj da 92 odstotkov ocenjenih projektov doseglo cilje, ki so bili določeni, bodi si v celotni meri ali pa deloma. Prav tako eh, podajamo tri priporočila, ki se eh, navezujejo na zaključek eh, programskih obdobij 2007-2013 glede izračuna preostale stopnje napake za obdobje 2014-2020, pa tudi za obdobje po leto 2020, da bi tako okrepili ehm, osredotočenost na uspešnost, morda tako, da se plačila vežajo na uspešnost, ne pa da se zgolj povračajo stroški. Vsi Vse te eh, predloge je komisija že sprejela. Ob zaključku pa bi želela še izpostaviti, da je kohezijska politika še vedno ena najpomembnejših naložbenih politik Evropske unije. To je politika, kjer lahko Evropska unija pokaže svojo dodano vrednost z zagotavljanjem rezultatov, ki so potem vidni pri vseh državljanih, če se seveda projekti ustrezno izvajajo. Upam, da bodo naši sklepi in priporočila za vas koristni in da bodo prispevali k temu procesu, še zlasti pa, da bodo prispevali delu vašega odbora, pa tudi delu komisije. Gospa predsednica, gospa komisarka, gospodje in gospe poslanci, hvala lepa za vašo pozornost. Ja, Najlepša hvala, hvala za to zelo zanimivo poglavje. Lepo pozdravljam eh, komisarko za regionalni razvoj, gospod Kricu. Poslali smo vam 78 vprašanj in zahvaljujem se vam in vaši ekipi za odgovore na ta vprašanja. Sedaj pa vam predajam besedo. Izvolite. You, Chair, uh, Najlepša hvala, predsedujoča. Poročevalec, spoštovani poslanci, kolegica iz uh, Evropskega računskega sodišča, gospe in gospodje. Najprej se zahvaljujem računskemu sodišču za pozitivne novice, ki smo jih prejeli z njihove strani hvala za to eh, kvalificirano mnenje glede plačil, eh, izplačil iz evropskega proračuna. Mislim, da je to eh, pomemben prispevek. Stopnja napake se je že peto leto znižala in je niže od pet odstotkov. Več kot 95 odstotkov izplačil je bilo upravljenih brez napake in to kaže na to, da je naš sistem za upravljanje in nadzor dober. Tudi naše skupno delo za zniževanje stopnje napake je dobro. Zahvaljujem se računskemu sodišču in odboru KONT za to, da nas v vse čas podpirate pri doseganju tega cilja. Sedaj smo že v zadnji etapi eh, zaključevanja programa 2007 do 2013, ki ga obravnava to letno poročilo. Probleme pa bomo lahko odpravili samo, če imamo zagotovila, da ne obstajajo eh, še dodatni razlogi za napake pri prijavljenih stroških. Komisija je zato pripravila preventivne ukrepe in eh, uporabila določene korekcije v, program, v tem programskem obdobju in to bomo naredili tudi v prihodnosti. Želimo doseči eh, cilj eh, stopnje napake 2 odstotka tudi v eh, programskem obdobju 2014 do 2020. Želimo namreč povečati odgovornost vseh izplačil in tudi nadzornih organov. Poleg tega želimo letni pregled računov in tudi neto finančne popravke, ko je to potrebno. Prve stopnje napake, o katerih eh, poročajo države članice, so pod dvima odstotkoma, kar je odlično. Poleg tega pa mislim, da ljudje um, imajo pravico vedeti, kaj se dogaja z njihovimi denarjem. Kot je povedala eh, gospa iz eh, računskega sodišča, je pa spoštovanje pravil samo polovica celotne zgodbe. Namreč obstajajo vse večja pričakovanja strani odbora kont, da bi pokazali na kakšen način davkoplačevalski denar evropskih eh, državljanov spreminja življenje ljudi na terenu, torej kakšna je uspešnost projektov. Naši podatki kažejo na to, da smo dobro eh, dosegli cilje, nekateri cilji so bili celo preseženi. Naj vam podam nekaj eh, izvlečkov iz sedmega poročila o koheziji torej razlike med regijami se sedaj končno manjšajo po nekaj letih krize. Več naložb je, kljub temu, da potrebujemo dodatne naložbe pri inovacijah, infrastrukturi in energetski učinkovitosti. Kohezijska politika je torej zelo pomagala pri eh, prehajanju iz recesije. To je bila glavna naložbena politika v zadnjih letih in je pomagala pridobiti 8 odstotkov eh, letnih javnih naložb. Seveda pa je to v določenih državah članicah celo 40 odstotkov, kot je naprimer Portugalska, Hrvaška, Polska, Litva in tako naprej. Učinek kohezijske politike na evropsko gospodarstvo je torej izjemen. Ena tretjina, oziroma veliko naložb se je nabralo v zadnjih letih. 1,1 milijona evra smo namenili podpori majhnim in srednjim velikim podjetjem, 16 milijard evrov smo uložili v digitalno gospodarstvo, razširili smo spletne storitve vlad in več kot 50 eh, milijonov gospodinstev smo priključili na širokopasovni internet. Pomagali smo pri zaščiti okolja in eh, izboljšali javni prevoz ter eh, vse evropska, evropske mreže cest in železnic. Koristi teh programov pa so širše od samo gospodarsko-socialne dimenzije. Izboljšali smo tudi upravljanje v državah članicah in v regijah. Na tak način lahko seveda tudi izboljšamo kakovost naših naložb. Sedaj imamo ex ante pogaja, pogojevanje in boljši boljši fokus, kar se tiče uspešnosti. Na tak način lahko vidimo, kako se dosegajo ti ključni cili naših politik. Ex ante pogojevanje sedaj velja za vse programe teh politik, z nekaj izjemami, pri katerih eh, se uporabljajo določeni ukrepi iz uredbe. V teh programih eh, smo torej zadržali izplačila, dokler ne bodo izpolnjeni vsi pogoji. Kar se tiče rezultatov, vsako leto objavimo podatke o uspešnosti na naši odprti platformi, ki jo najdete na spletni strani Digiregio. Javnost lahko torej vedno vidi, ali so naši cili doseženi za posamezno regijo in za posamezno državo članico. Vem, da je ta odbor omenjal pomisleke, ko gre za eh, stopnjo evropskih izplačil v eh, programskem obdobju 2014-2020. Izpostavila bi to, da je izvajanje programov veliko boljše. Stopnja izbire projektov je 44 odstotna, ko gre za kohezijsko politiko in ERTF. To je više kot v prejšnjem programskem obdobju ob enakem časovnem, ob enakem času. Skrinja, strinja pa se z vami, da to še ni dovolj odraženo v stopni izplačil. Za nastalo situacijo obstaja več razlogov. Najprej to, da je bil večletni finančni okvir pozno sprejet, kar je odložilo začetek izvajanja programov. Ta formula 1 plus 3 potem tudi zmanjšuje uspešnost izplačil in eh, vprašanje je, ali bi bilo bolje, če se morda vrnemo k 1 plus 2. Zakaj? Že letos smo videli, da obstaja veliko pritiska in da je to pomembno za države članice. ko gre za neto finančne korekcije držav članic, je tudi tukaj kar nekaj pritiska in to je relevantno pri eh, končnih številkah. Bi vam pa rada še nekaj povedala. Torej, ta predpogoj za, um, imeno, za pristojne organe v državah članicah ni več eh, nekaj zelo relevantnega, namreč pri kohezijski politiki smo videli, da je bilo imenovanih že 98 odstotkov organov in prav zato pričakujemo, da bodo države članice do konca letošnjega leta zaključile za temi imenovanji. Res pa je, da potrebujemo dodatne poenostavitve, kot je povedala kolegica iz računskega sodišča. Priporočila iz eh, skupine na visoki ravni in iz eh, omnibusa so tukaj zelo relevantna. Ključno je, da ravnamo hitro in zato eh, sem prepričana, da boste vi v Evropskem parlamentu in tudi na svetu sedaj, eh, kot so zakonodajalci, hitro sprejeli dogovor. Na tak način bomo lahko izkoristili eh, največ sredstev v vseh tekočih programih, ki potekajo v tem programskem obdobju. Kaj pa po letu 2020? Tukaj podpiram bolj radikalno poenostavitev. Mislim, da je ta nujno potrebna. Ogledati si moramo vse aspekte politik in eh, zmanjšati birokracijo vse moramo zelo poenostaviti in eh, moramo ohraniti tiste projekte in tiste načine, ki dobro delujejo. Previdno moramo postopati in najti pravo ravnovesje med reformami in kontinuiteto. Kar se tiče zakonodajnega predloga za kohezijsko politiko, to potrebujemo k malu potem, ko bomo sprejeli naslednji MFF maja naslednje leto. Spoštovani poslanci, Evropska unija mora pokazati, da lahko odgovori na izzive, s katerimi se trenutno srečujemo in kohezijska politika močno prispeva k tem odgovorom. Ta politika je edinstvena, zato ker združuje evropsko nacionalno perspektivo z regionalno in lokalno perspektivo. Ta politika je pomembna tudi za specializacijo posameznih regij, namreč na tak način lahko regije rastejo s pomočjo lastnih prednosti in lastnih veščin. Kohezijska politika je zato ključna pri razvoju regij v Evropski uniji. To pa ni samo moje mnenje. Ta teden sem sodelovala na svetu za splošne zadeve in večina držav članice strinja z mojim mišljenjem. Prav zato računam na vašo nadaljno podporo, da nas boste pripr, podprli pri um, največjem učinku te politike, torej upam, da bo politika, kohezijska politika v prihodnosti še bolj učinkovita. Veselim se vaših vprašanj, najlepša hvala za pozornost in za sodelovanje v zadnjih letih. Ja, Hvala lepa. Res je, kar nekaj vprašanj imajo naši kolegi. Poročevalec bo prvi dobil priliko, da zastavi vprašanje. Izvolite, gospod Celer. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej najlepša hvala gospe Ivanovi, pa tudi drugim kolegom iz računskega sodišča. Hvala za to letno poročilo računskega sodišča, ki govori o poglavju 1b našega proračuna. Ko gre torej za razrešnico za leto 2016 in za izvedene eh, preglede. Najlepša hvala tudi komisarki Kretu in eh, njenim sodelavcem. Hvala, da ste odgovorili na naša vprašanja, kjer smo vam zastavili. 76 vprašanj, prijeli pa smo tudi vaše pisne odgovore. Obema, tako gospe Ivanovi, kot tudi gospe Krecu, bi se rad, eh, torej bi se rad strinjal z njima. Evropske strukture, evropski eh, investicijski skladi so tisti instrument evropskega proračuna, ki po eni strani omogočajo investicije v rast in zaposlovanje v državah članicah in tudi v regijah Evropske unije. Po drugi strani pa naj bi ti finančni instrumenti pokazali našo zamisel kohezije, torej pokazali bi naj, da si želimo sodelovanja in da želimo odpraviti šibke točke gospodarskega razvoja tam, kjer še obstajajo. Torej pokazati želimo našo solidarnost tukaj. Sam sem že nekaj let v parlamentu in sem opazil naslednje. Pred nekaj leti, ko smo govorili o tem, kako bi spodbudili rast in zaposlovanje, še sploh po finančni in gospodarski krizi leta 2008, torej kako bi okrepili gospodarski razvoj, smo vedno znova govorili o evropskih eh, gospodarskih in eh, naložbenih skladih. Sedaj pa gospa Krecu in komisar Oettinger ne govorita več toliko o tem. Govorita, da eh, ti skladi niso več tako pomembni, ampak eh, torej, na vrhu komisije sedaj opozarjajo na druge nove instrumente, kot je naprimer Evropski sklad za strateške naložbe. IFSI torej. Za začetek naj povem, da je res, in to je zelo optimistično, da je uh, stopnja napake uspešno znižena na 4,8 stopnje pri uh, izvajanju strukturnih skladov in kohezijske politike. Ampak tukaj imamo uh, deljeno upravljanje, torej komisija države članice in deloma tudi upravljalci sredstev v regijah tukaj sodelujejo. Prav zaradi tega so vsi ti postopki upravljanja ponavadi bolj zapleteni in ne bolj preprosti. Znižanje stopnje napake je torej nekaj, kar lahko vsekakor pozdravimo. Že leta 2016 torej sedaj razpravljamo o letu 2016 in to je tretje leto novega programskega obdobja 2014 do 2020. Izkušnje, ki sem jih pridobil, ko sem bil na misijah v državah članicah, so večinoma iz eh, področja konvergenčnosti, pa tudi iz eh, bivšega drugega cilja. In ugotovil sem, da leta 2016 da je bilo leta 2016 še veliko dela za zaključevanjem projektov iz leta 2000, torej zadnjega programskega obdobja 2007 do 2013. Takrat še sploh niso začeli z izvajanjem programov iz nove programskega obdobja 2014 do 2020. prav zato bi morali tudi eh, izboljšati naše delovanje na tem področju, namreč eh, če želimo, da bodo evropski strukturni skladi postali še bolj uspešni. In zakaj je do tega prišlo? Računsko sodišče je tukaj že omenjalo en razlog. Ob koncu leta 2016 države članice še niso imenovale vseh upravnih organov. Sam sem na licu mesta doživel to, da so celo izkušene, izkušeni upravni organi, ki že več let eh, opravljajo to nalogo, so imeli tokrat težave z imenovanjem. Zakaj? Zahteve so se spremenile in sicer na podlagi eh, te nove uredbe. Države članice pa so to še dodatno zapletle z dodatnimi postopki. organi, ki so sedaj vključeni v eh, ta postopek. Torej, tisti, ki so to že v preteklosti počeli, morajo sedaj na podlagi nove zakonodaje preverjati določene dodatne aspekte. Tako da že se dogaja, da izkušeni upravni organi se pritožujejo, da gre za preveliko delo, za preveliko breme. tudi pri izvajanju projektov in eh, programov znotraj tega novega programskega obdobja, zaradi tega prihaja do zamud. Prav zato pa se stopnja absorpcije, za, torej stopnja koriščenja sredstev za nove projekte, ki bi ustrezali strateški usmeritvi novega obdobja. Torej to še ni bilo v velikem obsegu izvedeno, vsaj ne še leta 2016. to, kar je povedala komisarka Kretu, da leta 2017 vidimo boljše rezultate, ko gre za izvajanje programov iz tega programskega obdobja. Upam, da je to res. Upam, da bomo torej na tak način bolje izvajali cilje, ki smo jih zadali v eh, programskem načrtu Evropske komisije. Konec tega programskega obdobja se namreč hitro bliža. In zastavlja se vprašanje, ali bomo pod, po letu 2020 še imeli postopek 1 plus 3. Ta namreč državam članicam poenostavlja prehod iz eh, enega programskega obdobja na drugo ali pa bi se vrnili na Formulo 1 plus 2, da bi dosegli po nekakšno pospešitev črpanja sredstev iz strukturnih skladov. To je razprava, ki jo moramo začeti čim prej. Poleg tega potrebujemo tudi eh, razpravo o naslednjem večletnem finančnem okvirju, namreč tudi ta je nujno potrebna. In tudi tukaj so že zamude. Najlepša hvala tudi komisiji za informacije o priporočilih za posamezne države. Dobro bi bilo, če bi bila ta priporočila vključena v poročilo dejavnosti GD regijo. Poleg letnih poročil in odgovorov strani komisije smo sedaj dobili tudi sedmo poročilo o koheziji za letošnje leto. To poročilo nam bo dalo veliko pomembnih informacij o tem, kako eh, naprej z razrešnico proračuna za 2016. Kar gre za, um, proračun, ko gre za proračunske zneske, ki imajo določeno tveganje, tukaj še naslednji komentar. Zneski za leto 2015-2016 so bili izračunani na enak način in eh, ali ne bo sedaj problem, da bi imeli različne številke, če bi te, eh, ta vnaprejšnja izplačila najprej zaračunali na en način in jih preračunali, potem pa bi morali te prečiščene številke še enkrat eh, spremeniti tukaj. Ali ne bi bilo bolje nekako poenostaviti ta eh, postopek izplačil z zajamčenimi tveganji? Pa še nekaj so mi povedali kolegi revizijski postopki naj bi se pomnožili in postali še bolj zapleteni, to sem slišal. Mislim, da bi morali skupaj računsko sodišče, parlament in komisija pripraviti enotni sistem revizije, tako imenovani single audit concept. Nadava, nadaljevati bi morali delo na tem eh, področju, namreč na tak način bi izvajanje strukturnih skladov lahko postalo veliko boljše. Naš namen je namreč, da bi tudi v programskem obdobju po letu 2020 lahko imeli eh, torej kohezijsko politiko z strukturnimi skladi, ki bi bila vsebinsko bolj poenostavljena. Namreč eh, pristojni organi mi poročajo, da pride za vsa, pridejo za vsak program trije različni revizori, ki želijo vsi enake informacije zaradi vseh teh revizij, torej sploh nimajo časa, da opravijo svoj, svoje delo, torej da izvajajo te programe in projekte. To je torej točka, o kateri bi bilo dobro še enkrat spregovoriti. Pa še nekaj glede finančnih inštrumentov. Na področju regionalne politike imamo več kot tisoč finančnih inštrumentov, ki jih lahko izkoristimo. In zato me zanima, kako lahko tukaj govorimo o transparentnosti. Namreč eh, komisija pravi, da obstaja 900 milijonov evrov eh, stroškov pri upravljanju teh finančnih inštrumentov, to je 6,7 odstotkov vseh izplačil. In prav zato podpiram komisarja Oettingerja, da bi se finančni instrumenti boljše vključili v evropski proračun in da bi se tudi integrirali v ta uh, okvir. Toliko z moje strani glede tega vprašanja. Hvala. Ja, Frau komisarin, bitte. Najlepša hvala, gospa komisarka, izvolite. Mulțumesc mult, domnule raportor. Cred că s-au... Najlepša hvala. Hvala, gospod poročevalec, za te komentarje. Omenili ste več različnih problemov in eh, jaz bi po vrsti odgovorila. Kohezijska politika je opredeljena v pogodbah in njen cilj je, da zmanjšuje razlike med posameznimi regijami. Torej, da tudi zmanjšuje razlike med regijami znotraj ene države članice, naprimer. Evropski skladi so seveda pomembna, pomembno orodje tukaj. Če govorimo o stopnji napake za leto 2017, kot sem že povedala, gre tukaj predvsem za javne razpise. Največ napak eh, pa prihaja iz neveljavnih projektov. Govorili ste o deljenem upravljanju. Upravni organi bi lahko opazili te napake, do katerih prihaja, namreč prav oni so prva raven nadzora. Ti projekti, ki v bistvu niso um, primerni ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev, bi morali biti izločeni že na prvi stopni. In prav zato moramo razmisliti, ali sploh lahko sodelujemo z temi organi. Mi sodelujemo z vsemi državami članicami in želimo z njimi skupaj izboljšati upravljanje. Želimo torej eh, izboljšati ta prvi pregled. Evropsko računsko sodišče je pokazalo, da bi se bilo mogoče izogniti napakam, če bi jih nacionalni organi prepoznali. Namreč nacionalni organi imajo potrebne informacije tukaj. 72 odstotkov napak bi lahko bilo odpravljenih, če bi nacionalni organi bili bolj pozorni. V tem primeru bi imeli sedaj stopnjo napake nižjo od 2 odstotka, ne pa Jasno je torej, da vse države članice morajo še dodelati svoj sistem nadzora, tako da bo ta bolj robusten in stabilen. V tem primeru bi potem lahko govorili o eh, enotni reviziji, o single auditu. To je seveda tudi v našem interesu. Kmalo po 2020 moramo spregovoriti o kompleksnosti pravil o tem, da obstaja preveč različnih eh, zahtev in pravil, glede na to, da države članice dodajajo eh, zahteve. Spregovoriti pa moramo tudi o tem, da mnoge države članice in njihovi organi nimajo dovolj izkušen. Pogosto namreč pride do tega, da se izvajajo napake, ker se tako pogosto zamenjuje osebje v teh pristojnih organih. Rada bi vam zagotovila, da je to tema, na kateri redno delamo in tukaj preverjamo, ali vse deluje, kot, je, kot bi naj. Prav zato imamo rezultate revizij, uporabljamo tudi podatke iz letnih poročil. Vsako leto namreč prejmemo več kot 500 poročil. In kot ste povedali, nas še posebej eh, zanimajo programi, ki imajo večje tveganje. GD Regio je izvedel več kot 150 revizij v 89 različnih programih. Del teh eh, pregledov je bil tudi prekinjen. V letu 2014 do 2020 smo uvedli kar nekaj novih elementov, zato da bi lahko letno izvajali preglede teh programov. Poleg tega vam želim zagotoviti tudi to, da smo vedno na voljo za to, da pomagamo državam članicam. Če prihaja do težav In če je stopna napake več kot deset odstotna, potem seveda prekinemo izplačila. Kar pa se tiče zamude, to nas seveda skrbi. Po drugi strani pa smo izvedli tudi določene pospešene ukrepe. Če bi prišla v ta odbor pred enim tednom, bi vam eh, govorila o 37-odstotni kvoti za izbiro, sedaj pa se je ta odstotek že precej zvišal. Na nizozemskem imajo recimo zelo visoko stopnjo izvajanja. Ampak se to ne kaže v eh, zahtevkih za izplačila ki jih usmerijo na komisijo, ker imajo veliko zasebnih možnosti financiranja. Veliko državam članicam smo poslali dopise strani štirih komisarjev in jih prosili, da pospešijo izvajanje. Primer nizozemske pa je velika izjema, namreč oni so že upravili izbor, kljub temu pa niso opravili zahtevka za izplačila pri drugih državah imajo drugačne probleme. Kakorkoli že, za nas je to velika prioriteta. Namreč eh, trenutno politiko iz zadnjih 25 let ne moremo kar tako opustiti, ne moremo pa je tudi nadaljevati brez sprememb. Pred nami je predlog komisije iz svežnja Omnibus in tam imamo več kot eh, tisoč predlogov sprememb. Vi kot so zakonodajalec se morate potruditi, da zadev ne bi zapletli še dodatno. Koristnikom teh skladov želimo poenostaviti delovanje in poenostaviti dostop do sredstev. Kar se tiče načela enotne revizije, torej single audit, tukaj se strinjam z vami. Namreč poznam situacijo v mnogih državah članicah. V vzhodno-nemških deželah obstajajo podjetja, v katerih dela pet do šest ljudi, torej MSP-ji, kjer dela pet do šest zaposlenih. In če je potrebno za vsakega revizorja pripraviti obsežen dosje, to zahteva veliko preveč časa za takšna majhna podjetja in zato se potem naslednjič ne prijavijo na podobne sklade. Kar pa se tiče finančnih instrumentov, tukaj menimo, da bo ta razširitev in uporaba finančnih instrumentov strani držav članic zanimiva. Imamo podatke za do leta 2017, po letu 2017 pa so se instrumenti v bistvu podvojili. Finančni instrumenti lahko vzpodbudijo kohezijsko politiko. Imamo kar nekaj pozitivnih primerov, ki jih lahko navedemo. Tukaj se nanašam predvsem na izkušnje, ki smo jih zbrali preko uporabe finančnih instrumentov. Po našem mnenju potrebujemo nov zakonodajni okvir v okviru programa Omnibus. Na tak način lahko okrepimo delovanje finančnih inštrumentov. Letni zneski, ki imajo eh, jamstvo za tveganje, so nekaj, kar moramo upoštevati pri nadaljnih načrtih. Boljši, po, boljšo povezavo potrebujemo med strukturnimi skladi in Junkerjevim skladom, torej skladom EFSI. Ne vem, ali sem odgovorila na vse komentarje, ki ste jih podali, ampak kakorkoli že, zagotovila bi vam rada to, da bomo storili vse, kar je v naši moči, za to, da izboljšamo trenutno stanje. Kar se tiče EFSI-ja,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 torej tistih, ki niso vključena v um, izplačila z jamstvi za tveganje. Računsko sodišče je tukaj podalo nekaj metodoloških eh, zamisli. Mi sodelujemo z računskim sodiščem, zato da bi našli rešitev za to vprašanje. Ampak tudi sami ste povedali, da moramo nadaljevati z našim sodelovanjem. Računsko sodišče je tukaj eh, precej odprto in pripravljeno na to, da okrepimo delovanje teh skladov. Delo revizorjev bi bilo lažje, če bi opravili poenostavitve in če bi imeli boljše upravljanje. To je gotovo naš namen. In žal nam je, da smo ugotovili to, da je kar 70 77 odstotkov napak bilo, um, naš, bilo opaženih na nacionalni ravni in da se je moral potem vključiti OLAF, da smo to preprečili. Hvala. Najlepša hvala. Uh, sedaj pa kolegica Ejala Sender, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. E, hvala lepa, gospod komisarki. Imam vprašanje. Vemo, da smo sedaj v fazi izvajanja in eh, kot eh, vedno velja pri MFF-u, smo sedaj eh, pri neki normalni hitrosti izvajanja in v tem obdobju se ponavadi pokaže, če je treba kaj prilagoditi. In tu smo na nek način med dvema različnima sistemama eh, financiranja. Po eni strani imamo subvencije, eh, sklade, ki so namenjeni določenim teritorijem, to že od eh, prvega dneva. In po drugi strani imamo sklade, ki se razdeljujejo po določeni formuli. skladno z programi, kot so obzorje 2020 in tako dalje. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje po eni in drugi strani. Vedno bolj se uveljavlja ideja, da če bi eh, imeli bolj omejen uh, evropski proračun, eh, da bi se eh, lahko eh, zahtevalo sredstva iz strukturnega sklada in da bi se več projektov financiralo iz teh skladov v drugi kategoriji, ki sem jo omenila. Z vidika nadzora nad enim in drugim izvajanjem, Me zanima, če bi lahko predvideli neko mešano financiranje, ki bi vključevalo o, oba načina financiranja, se pravi, da bi imeli tako teritorijalno financiranje kot programsko oziroma projektno financiranje. Na to še vprašanje v zvezi z eh, časovnico. vemo, da je prišlo do zamud eh, že pri eh, samem sprejetju programa, na to pri sprejetju eh, MFF-a in vsakič, na vsakem koraku je prišlo do zamud, sedaj pa vemo, da bomo imeli samo do junija 2018, se pravi eno leto pred volitvami, da bomo to lahko izvedli. In eh, mene zanima, kakšna bo nova časovnica glede na vse te zamude, glede na to, da eh, bomo tako rekoč eh, šele leta 2018 to lahko izvedli. Kaj ste predvideli? In še zadnje vprašanje. Ali veste, da govorimo mi in komisija o tem, da potrebujemo več eh, prožnosti, da potrebujemo večji del proračuna, ki ne bo izredno namenjen eh, temu ali onemu financiranju. In zanima me, na kakšen način eh, nameravate uporabiti to prožnost, kako nam lahko pomagate, da bodo strukturni skladi lahko bolje izkoriščeni, da ne bo prišlo do napak, do eh, projektov, ki ne bodo izvajani in tako dalje. Ali nam bo ta večja eh, porožnost lahko pomagala tudi pri boljši prilagoditvi, bolj realistični prilagoditvi in na to eh, večino v tem parlamentu menimo, da je ta sistem um, korekcij, eh, veliko bolj um, strok, veliko bolj učinkovit eh, in da se na ta način lahko eh, države spodbuja k temu, da ne delajo napak. Sedaj pa imamo občutek, da se države bojijo teh neto popravkov in to, kar se nam je na začetku zdelo koristno, uh, se je izkazalo, da je postalo instrument, ki eh, ni več tako koristen, kot si je na začetku izgledalo. Kolegica Dlabajeva, izvolite. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, eh, gospa komisarka, spoštovani eh, člani sodišča. Komisarka, veste, da močno podpiram kohezijsko politiko, da podpiram proračun, ki temelji na rezultati in da podpiram tudi evropsko dodano vrednost. Ampak naj vam postavim vprašanje iz drugačne perspektive. Kot ste omenili, je bilo leto 2016 eh, zadnje eh, leto z programskega obdobja 2014-2017. Torej, eh, komisija sedaj eh, pregleduje vse te izjave eh, in preverja, če so bili vsi popravki upeljani in tudi ne bomo zaključili programov, če se bo izkazalo, da niso ustrezno izvedeni. Zanima me, ali Eh, je se komisija zaveda, če obstajajo programe, ki imajo težave mm, na tem področju. In zanima me tudi glede tega, kar je poročevalec že povedal. Eno čutek, ki ga lahko imamo, je, da komisija še vedno uh, vlaga denar v um, izvajanje uh, struktur na mesto uh, Eh, namesto da bi eh, eh, pomagala državljanom. In kako je mogoče, da tri leta po začetku obdobja 2014-2020 še vedno ne izvajamo programov? Zakaj? Uh, Eh, zaradi držav članic, zaradi napak pri programiranju ali morda kombinacije obeh. In še zadnje vprašanje se nanaša na akcijski načrt eh, glede javnih eh, naročil. Torej, to je bilo um, začeto leta 2013, leto 2015 in to je tudi povezano z Eh, zakonodajo na eh, področju javnih naročil, potem pa imamo še celo vrsto eh, smernic, ki to bolj podrobno urejajo. Marca 2017 eh, smo eh, prilagodili eh, ta program še z uvedbo novih določb iz nove zakonodaje na tem področju, tudi na področju transparentnosti. In zanima me, ko so bile leta 2014 nove direktive na področju javnega naročanja sprejete, ali so bile vključene tudi nove dejavnosti, nove akcije, ki so bile na to vključene leta 2017 in glede Goldplate marketinga v posameznih državah in glede poenostavitev, za katere si prizadeva komisija na drugi strani, ali ne bi bilo bolj učinkovito, če bi imeli uredbe na mesto direktiv in zanima me tudi, kakšno je vaše osebno mnenje glede tega in kakšno bi bilo mnenje Evropskega računskega sodišča. Hvala lepa za vaše odgovore in veliko uspeha z razreščico. Ja, Najlepša hvala. Tudi jaz eh, imam eno vprašanje in sicer zanima me nekaj glede tega zemljevida, ki ste ga dali. Na tem zemljevidu je prikazano, koliko uh, razpisov je takšnih, pri katerih je bil samo en prijavitelj, torej je, se je prijavil na razpis. Kako je možno, da v veliko regijah, naprimer Grčije, Polske, Italije in tako naprej, pri več kot 40 odstotkih razpisov obstaja samo en prijavitelj. Kako to, da v teh regijah ni niti še enega podjetja, ki bi lahko se prijavilo na razpis in kaj bo komisija storila z oprto? In potem drugo vprašanje. Zgleda, da banke. Eh, res želijo pridobivati denar s temi finančnimi instrumenti. Tukaj imamo 900 milijonov, eh, ki gredo banki, bankam in to potem manjka pri politikah. Predtem smo ta denar razdelili državam članicam, sedaj pa ga razdeljujemo bankam. Torej, zanima me, kakšen je rezultat tega. V vprašanju 76 ste napisali, torej v odgovoru, da so stroški upravljanja 2,6 odstotka letno in to uh, v 5,3 letih. In zanima me, zakaj ste preračunali samo 5 let, 5,3 leta in zakaj ne vseh 6-7 eh, let. Tega ne razumem. Poleg tega, prosim, če nam še enkrat pojasnite, zakaj še vedno sprejemate to, da 4 milijarde evrov je parkiranih v teh finančnih instrumentih. 25 odstotkov teh finančnih sredstev je še vedno parkiranih tam, 75 odstotkov se jih razdeli. In prav zaradi tega bi bilo potrebno to, da si še enkrat um, res uh, pogledate to situacijo. Pri vprašanju 75 mislim, da je vprašanje bolj zanimivo od uh, odgovora. 680 uh, eh, delovnih mest v vsaki državi je v tem eh, primeru. Torej, ne vem, ali eh, je to smisel tukaj. Zanima me torej, kakšen je vaš odgovor glede finančnih inštrumentov in kako boste postopali naprej v naslednjem eh, programskem obdobju. Pa še četrto vprašanje računsko sodišče v točki 6.19 zapiše, da, je stopnja napake, da bi stopnja napake lahko bila nižja za 3,7 odstotka. Če bi upravni organi res upoštevali vse informacije in če bi jih imeli na voljo. Torej, zanima me, uh, a je torej sedaj dovolj, da sprejmemo te številke takšne, kot so in uh, pustimo vse ostalo ali pa kako, kako boste to obravnavali. Hvala, sedaj pa gospod Salafranka. Hvala, senjora. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa tudi komisarki za to, da se nam je danes pridružila in da odgovarja na vprašanje poslancev eh, in seveda tudi za um, vprašalnik. Um, no, eh, predsednica odbora eh, je postavila moje vprašanje, kajti tudi mene je zanimalo, Eh, kaj se bo zgodilo z eh, sredstvi eh, politik, ki so namenjene politiki, torej teritorijalni politiki za lani, torej kaj se bo zgodilo s temi sredstvi. In to bo niže od dveh odstotkov ta napaka za programe sofinanciranja tu nacionalni organi prav tako um, vodijo in upravljajo s temi sredstvi. Na to, na računskem sodišču je rečeno oziroma njihovo poročilo, da države eh, članice so imenovale eh, samo 77 odstotkov eh, nacionalnih organih, organov, ki so uh, Eh, odgovorni eh, za upravljanje teh sredstev. Ampak to me res preseneča, kako je mogoče, da tri leta potem, eh, ko so bile finančne perspektive sprejete, države članice še vedno niso imenovale upraviteljev teh sredstev. To verjetno tudi pojasni te zamude, katerim smo priča. Gospa komisarka, imam tudi vprašanje v zvezi z izvajanjem ciljev teh politik. Bolj eh, konkretno me zanima eh, vidik dodane vrednosti, ki ga je omenila kolegica, in na to tudi vprašanje, Na kakšen način lahko uporaba teh eh, skladov eh, pripomore k inovacijam, ki so ključen vidik eh, razvoja? Naj povem, da vse regije Evropske unije ne morejo biti pionirke na tem področju, ampak inovacija je ključnega pomena. Na to imam še dve vprašanji. Prvo vprašanje, v kakšnem vidiku je uh, pritisk begonske krize imel tudi učinek na strukturne sklade? Ali je bil ta učinek pomemben? In zanima me, če imamo po vašem mnenju na voljo dovolj instrumentov, da se prožno odzovemo na te težave. In drugo vprašanje, gospa komisarka. Uh, vemo, da je prišlo do goljufij, do katerih je pri, torej do goljufij in zanima me, kako vi uh, sodelujete z Olafom v boju proti takšnim goljufijem. Hvala. Kolega Štehovski. Kolega Zdehovski, izvolite. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní. Hvala lepa. Gospa komisarka, gospa predsedujoča spoštovani eh, člani računskega sodišča. To je že tretjič, da poslušam uh, o stopni napak. Zakaj tu gre? Ko primerjamo države članice, nimamo občutka, da je v Grčiji ta eh, stopna nižja kot na češkem, ampak metoda je drugačna v eni državi ali v drugi državi. In zato prihaja tudi do različnih stopanj napak, ko primerjamo države. Kar je pomembno, je, da si pogledamo, kako identificiramo te napake in kako ugotavljamo, ali je nek projekt koristen ali ne. Včasih MSP-ji ne želijo financiranja Evropske unije. In ko sem bil direktor eh, podjetja, nikoli ne bi želel eh, prositi za eh, ta sredstva, zato ker je upravljanje teh finančnih sredstev veliko, preveliko breme in v zadnjih letih se nič ni spremenilo na tem področju. Zanima me, kako si v komisiji predstavljate, da bi lahko to situacijo spremenili če je treba izpolniti 40 dokumentov za to, da lahko uh, zaprosimo za sredstva za izvajanje enega evropskega projekta, sedaj uh, se je to še poslabšalo, sedaj je treba posredovati 45 takšnih dokumentov. Iz tega vidika se sprašujem, ali Evropska komisija namerava to spremeniti. Ne kaže, da bi se to kar kaj preveč spreminjalo. In na to glede držav članic. Financiranje komisije ima včasih negativne učinke na industrijo zadevnih držav. In včasih eh, je to financiranje vodilo tudi v večjo brezposelnost. In zanima me v tem primeru, kako bi bile takšne subvencije lahko učinkovite. Ali morda ne bi bilo koristno, če bi spremenili nekatere subvencije, ki imajo takšne negativne posledice. Zanima me tudi, eh, kaj se dogaja z Eh, sredstvi, ki niso popolnoma izčrpana. Vemo, da do tega prihaja za 2017-2018. Eh, Ali menite, da bo ta stopnja črpanja eh, tudi se ustrezno razvila in da bodo države lahko to naredile? Torej. Nemci se pravkar sprašujemo, kaj je to poligrafičnost, kaj to pomeni sploh. Kolegi von, redno liste. Kolega Von ima besed. Uh, uh, Hvala lepa. Uh, se opravičujem, da sem pozan in upam, da mm, ni že kdo drug povedal tega, kar želim povedati sedaj. Zahvaljujem se komisarki, da se nam je pridružila gospa komisarka je eh, redno eh, v odboru regi in eh, celo bolj pogosto prihaja na sestanke odbora regi kot nekateri poslanci. Goljufije, stopna goljufij je nizka in škoda je, da nekateri evroskeptiki načrtno mešajo ta dva pojma, mm, stopne napake in pa goljufij dobro moramo razlikovati med obema um, definicijama, zato da uh, euroskeptiki tega ne, bomo, uh, ne bodo izkoriščali. Vsi vemo, da potrebujemo poenostavitev postopkov, imamo tudi uh, delovno skupino na visoki ravni, ki uh, dela na tem in upam, da bodo njihova priporočila tudi uh, šla v pravo smer. V preteklosti smo že govorili o gold platingu, govorili smo o tem, da nekatere države eh, razpolagajo z informacijami, ampak potem jih morajo še uporabiti, eh, če želijo zmanjšati eh, stopno napak. O teh problemih govorimo leto za letom, bolj počasni pa smo pri izvajanju rešitev, do katerih pridemo. Na to glede eh, črpanja, glede stopne črpanja, vemo, da v nekaterih državah je to, eh, ta stopnja zelo nizka, eh, za Wales to ne velja, Wales je ponavadi nad 70 odstotkov, ampak v nekaterih državah je ta stopnja nizka in sedaj smo v letu N plus 3, torej ključnem letu in sprašujemo se, ali bodo nekatere države morale vračati eh, sredstva zato, ker eh, jih ne bodo izčrpale. In na to še vprašanje makropogojevanja, vemo, da je eh, to zelo pomembno, vemo, da eh, sta bili Španija in Portugalska naprimer zelo prestrašeni glede tega in eh, morda lahko v prihodnosti to tudi spremenimo na ta način, da ne bomo pogojevali dodeljevanje sredstev z državami in njihovo gospodarsko gospodarskimi rezultati, temveč projekti. Mm, hvala lepa. Zdaj pa pozdravljam tukaj še eh, generalnega direktorja gospoda Lemetreja in dajem besedo gospe komisarki. Eh, hvala lepa. Veliko področji ste se dotaknili, nekaj bi želela ugotoviti vedno več članov govori o omejenem proračunu in reči, želim, da mi kot politiki moramo pokazati določene ambicije. Poročevalec gospod Celar je govoril o tem, kar, je poved, kar sta povedali gospod Juncker in gospod Oettinger, ki je eh, komisar pristojen za proračun. Gre za prihodnost uh, proračuna Evropske unije. Pogovori so se že začeli, te razprave pa moramo sedaj voditi tudi z državami članicami in temu ustrezno oziroma tudi glede na to, kaj državljani potrebujejo. In potem moramo najti ravnotežje med tistimi politiki, ki delujejo, ki dejansko ustvarjajo dodano vrednost in novimi prednostnimi nalogami, ki so se pojavile. Obramba, migracije, eh, varovanje meja. To so vse eh, področja Evropske unije, kjer je bila Evropska unija v preteklosti manj dejavna in sedaj se bo treba na novo dogovoriti, kaj naj tukaj Evropska unija doseže, kako naj se vključuje, kako naj uh, bo videti deljeno upravljanje in tako dalje. Ni regije in mislim, da sem obiskala že kar vse, ni je regije, kjer ne bi bili videni konkretni rezultati, kjer se življenje ne bi izboljšalo. Imamo konkretne rezultate in iz njih potem črpamo energijo za nadaljne delo na področju regionalnega razvoja in regionalne politike. Vemo, da z regionalno politiko ustvarjamo na milijone delovnih mest, veliko držav članic je od tega imelo določene koristi, tudi trgovina je zaradi tega se razcvetela in zato mislim, da bodo morale države članice v svetu ugotoviti oziroma se dogovoriti o tem, ali bomo govorili o znižanem proračunu ali pa bomo še naprej se dogovarjali o nekem odstotku BDP-ja ali pač, da bomo celo pokazali določeno ambicijo in ta odstotek BDP-ja dvignili na 1,2 odstotka. Ta sredstva potrebujemo, tega 1,2 odstotka BDP potrebujemo, če želimo še naprej ustvarjati dobre stvari za naše državljane. In v tem primeru bo dovolj prostora tudi za nove prednostne naloge, kajti Evropska unija ima na teh področjih vsekakor kaj postoriti. Gre za nove izzive. Po mojem je to pravi pomen besede solidarnost, to, da se pogovarjamo z državami članicami in res je, da bo treba stvari in postopke poenostaviti. Vsekakor bomo morali določene ponovitve črtati, Re, rekla bi, da se določene ureditve pravzaprav nasprotujajo, vendar pa vsekakor moramo vprašati najprej države članice, ali bodo določene politike pripravljene pozabiti ali pa bodo ponudile več. Vemo, da od stotih evrov, ki jih eh, država plača, gre pri 15 odstotkih za pristojbine in zavarovanja, manj kot en evro na dan pa se steče v evropski proračun. To je manj kot skodelica kave oziroma steklenica vode. Tako da po drugi strani si vsi želijo, da bi mi imeli bogat proračun, s katerim bi lahko bili kos vsem tem politikam. Torej, veliko prednostnih nalog je, to je vsem jasno. Reči hočem le, da moramo pokazati določeno raven ambicioznosti in vsekakor ne smemo meniti, da so določene stvari samo umevne. Nekateri govorijo o vrzeli Brexita, prav, ampak prav, razmislimo, ali lahko to praznino kako zapolnimo. Obstaja tudi poročilo Monti glede prihodkov, da bi bili višji in počakajmo, da bomo videli, ali bodo države članice te predloge potrdile. Gre torej za določeno politično o, dejanje. Vedno znova v Evropskem parlamentu slišim te črnoglede besede in črnoglede poglede na ta omejeni proračun. Zdaj pa kar zadeva načrt Eh, ki ga je omenjala gospa Jala Sender. Ta načrt je zelo tesen. Gospod Juncker je v govoru dejal, da naj bi da je treba pred, uh, projekt predlagati marca in temu potem mora slediti zadosten nabor projektov za do konca obdobja 2020. Vsekakor potrebujemo dovolj manevrskega prostora, da bomo lahko še v okviru trenutnega mandata Evropskega parlamenta dosegli zadane cilje, namreč, da bomo sprejeli uh, zadevne uredbe. Resnično bi bilo škoda, če bi ob vsej tej izkušenosti držav, uh, eh, poslance Evropskega parlamenta uh, te izkušnje ne, bile, bi, ne bi bile prelite v uredbe, ki bodo veljale po obdobju 2020. Kar zadeva prožnost, tukaj ne morem posegati v to, kar se še bo zgodilo, vsekakor pa moramo biti prožnejši lahko se zgodijo stvari, kot so naprimer migracije, lahko pride do naravnih katastrof in vsekakor moramo biti v stanju zagotoviti hitrejšo pomoč državam članicam. Pri neto popravkih pa imate posem prav, kot sem že dejala, je tukaj več elementov, elementov, ki jih je treba upoštevati hkrati. Finančni okvir je bil potrjen kasneje, takrat smo imeli sistem N plus 3, ki je nekoliko omilil pritisk in potem eh, seveda obstaja določen strah pred temi neto popravki. Ta strah pa. Dobro, mi sedaj uh, vidimo, da je kozarec na pol poln, ampak ta strah zagotavlja, da so preverjanja oziroma revizije kakovostne in če te revizije prejmemo, lahko, jim lahko tudi zaupamo. Upamo, da z neto popravki organi nadzora, ki bi morali biti prva raven nadzora in 77 odstotkov eh, napak iz leta 2016 bi ti organi morali prepoznati. Torej, na ta način upamo, da bodo ti organi učinkoviteje delovali in da bodo pozornejši. Kar zadeva priprave za obdobje po letu 2020, mislim, da bo to vsekakor pomemben čas. Poskrbeti moramo za eh, to, da bomo opravili analizo in preučili, kako se izvršuje proračun na kraju samem. Kot že rečeno, potrebujemo več prožnosti, zazemam se za radikalno poenostavitev v prid končnega uporabnika. In kot že rečeno, moramo biti, tudi, biti moramo pozorni tudi na pozitivne elemente trenutnega sistema. Najti moramo neko ravnoteže med kontinuiteto in reformami. In kot je rekel gospod Von, napake ne gre enačiti z goljufijami. Zelo pomembno je povedati in eh, pokazati celotno sliko. treba je povedati, kaj je prinesla kohezijska politika posameznim državam članicam, seveda pa moramo ukrepati tam, kjer nastajajo problemi. Kar zadeva programsko obdobje 2007 do 2013. Tukaj se zahvaljujem gospod Labajevi za njeno vprašanje in za sodelovanje v njeni funkciji poročevalke v prejšnjih poročilih. Izkazalo se je, da je računsko sodišče sprejelo pozitivno poročilo za obdobje 2007 do 2013. To poročilo je že objavljeno in ob zaključku tega obdobja je bilo potrjeno pozitivno poročilo. Komisija je z vidika držav članic eh, ukrepala ustrezno, eh, informacije dajala na razpolago pravočasno. Do marca 2017 smo vse prejeli. Veste, da je bil to končni eh, datum za zaključek tega obdobja. In 317 operativnih programov je bilo sprejetih v 28 državah članicah. Naše službe so svoje ocene poslale državam članicam, sočasno pa smo lahko zaključili in potrdili tudi nove programe. Tam, kjer smo menili, da je to potrebno, smo zahtevali tudi dodatne informacije in upamo, da bomo do konca leta 2017 lahko potrdili 80 do 120 novih operativnih programov. Sedaj še čakamo na odgovore držav članic. Potem obstaja več vprašanj, kjer še tudi mi čakamo na določene odgovore in kjer države članice še niso uvedle vseh popravkov. Vsekakor pa vam želim zagotoviti, da vsi programi ostajajo odprti, dokler niso odgovorjena vsa vprašanja. Dotlej izvajamo plačila le za tiste programe, ki so potrjeni in ki verjajo za eh, dokončne, medtem ko tvegani programi eh, ne prejmejo niti enega samega evra več. Seveda si želimo, da bi bili vsi ti uh, programi čim prej zaključeni, da bi bili čim prej potrjeni, ampak tudi pri pripravi programov si želimo, da bi bilo delo kakovostno in menim, da je tukaj hitrost manj pomembna. Vse programe je pot, mogoče potrditi šele takrat, ko smo pripričani, da ne vključujejo visokih stopenj napak. Skratka, mislim, da se gibljamo v pravi smeri države članice. So se zavezale in nam poročajo o stopni napak, ki je pod dvema odstotkoma. Torej, ko bomo vse te informacije imeli, bomo vsekakor uh, sobrnili na vas, na Evropski parlament, tako da bomo lahko celotno vajo zaključili. Sedaj pa odgovor gospe Gresle. Ta To pismo, vprašanje, eh, to pismo vprašanje smo si tudi prebrali sami in se vprašali, eh, kaj se dogaja glede na to, da vidimo, da je pri številnih eh, postopkih javnega naročila ehm, bil ponudnik zgolj eden. In z gospodom Lemetrojem, z generalnim direktorjem in z našimi službami preučujemo sedaj te primere na katere ste nas upozorili. In uh, mislim, da imate prav. Vsekakor si moramo zastaviti ta vprašanja, kaj ti običajno obstaja pri tovrstnih projektih, ki so financirani, so financirani z evropskimi sredstvi, velika konkurenca, kar zadeva učinkovitost in uspešnost finančnih instrumentov. Kot da je že rečeno, so že bili uporabljeni v obdobju 2000 do 2016, do 2006, potem so se pomnožili v obdobju 2007 do 2013, ampak končna slika kaže, da so uh, rezultati na kraju samem nekoliko zamujali. Teh, uh, ne vem, ali ste delili teh 17 oziroma 170 tisoč delovnih mest, uh, po letih, mislim, da tukaj informacije niso popolne. Vseh teh delovnih mest ne moremo kar tako porazdeliti glede na število let. V prihodnjem, vsekakor pa se bodo ta delovna mesta še multiplicirala in raznoževala. To smo pojasnili tudi v pisni obliki. Gre za vprašanje 75 že v obdobju 2007 do 2013 eh, države članice niso bile obvezane sporočati teh kazalnikov, teh indikatorjev. Nekatere države članice so s te podatke sporočale na prostovoljni bazi, šele zdaj v trenutnem eh, programskem obdobju 2014-2020 pa je to obveza držav članic, tako da bomo lahko pri naslednjem poročilu že eh, posredovali potem tudi celovite in dokončne podatke. Naše številke nakazujejo na naložbe v vrednosti 16,4 milijarde evrov. Uh, v finančnih instrumentih. 89 odstotkov teh eh, instrumentov je namenjenih MSP-jem, 7 odstotkov drugemu področju in potem pomemben delež tudi um, energetske učinkovitosti. 100 80 tisoč delovnih mest je bilo ustvarjenih in to v več sto podjetjih, ki so sodelovala. S tako imenovanim vzvodom pa so je bil seveda učinek na koncu veliko večji. Tudi še danes uh, imata Nemčija in Avstrija prednosti nekdanjega maršalovega načrta. Torej gre za to, kako te države članice finančne instrumente izkoriščajo in kako potem tudi lahko uh, maksimizirajo dobiček. Sedaj pa v odgovor gospodu Salafranki. Lahko vam uh, zagotovim. Lahko vam zagotovim, gospod Salafranka, se opravičujem, najprej sem menila, da ste gospa, pravi gospa a, komisarka. Imenovanje ustanov oziroma organov dan danes ni več problem. Torej, pristojni organi so bili imenovani že za 98. A, odstotkov potrebnih eh, pro programov, le še pri določenih programih teritorijalnega sodelovanja je treba organe imenovati, vendar pa to ne predstavlja več težave. Ta zamuda je posledica tudi zapletenosti predhodnih pogojenosti. Tudi določeni drugi uh, vzroki tukaj uh, so bili. Vsekakor pa smo lahko sedaj prepričani, da bodo ti organi sedaj sposobni upravljati z milijardami evrov sredstev, ki jim bodo dana na razpolago. To, kar ste povedali, vsekakor je pomembno. Inovacije so zelo pomembne za številne regije. Zato pa smo tudi oblikovali strategijo uh, pametne specializacije ki potem deluje z roko v roki z prednostnimi določene regije. Ta program pametne specializacije ne pomeni nujno, da bodo vse regije kar naenkrat postale Silicijeva dolina. Vsaka regija se mora pač osredotočiti na svoje močne plati, naprimer področje zdravstva, na področje eh, gradnje letal. Tudi v Španiji sem obiskala številne regije in videla sem, kaj uh, pomeni pametna specializacija na kraju, na, na, v regiji sami. Z njo dejansko regija lahko raste, če od njej sodelujejo vsi, akademiki, poslovneži, orga, javni organi in tako naprej. Uh, Eh, če potem oblikujejo daljnoročnejšo strategijo, je potem v neki določeni fazi mogoče videti tudi eh, rezultate. Kar pa zadeva migracijsko krizo. Eh, že na začetku smo, povezali, smo se povezali z, drž, z županji, kajti oni so pravzaprav na prvi bojni liniji, če smemo uporabiti te besede multora dintre aceste. Dejavnost številnih teh uh, lokalnih oblasti je dejansko hvalevredna. Tudi uh, v določenih pogledih zelo dobro sodelujemo z gospodom Avramopolusom, ki ima prav tako na razpolago določen uh, finančne instrumente in ki tudi predlaga uh, krasne ukrepe. Potem imamo tukaj še naše sklade, pa tudi eh, Evropski socialni sklad, ki skrbi za vključenost. Če potrebujemo, eh, če želimo imeti močno Evropo, je vsekakor socialna vključenost bistvena v prihodnje. Izogibati se moramo getom, radikalizaciji in zato. so, po mojem mnenju, naša finančna sredstva nekaj, kar zelo dobro omogoča integracijo beguncev in migrantov. V Berlinu sem že obiskala podobno lokacijo, lokacijo te vrste, tudi v Amsterdamu. Obstaja namreč mreža eh, županov, In zelo žal mi je, da župan Amsterdama, ki je vodil to partnerstvo, da je v mestnem času preminil. Bil je zelo dejaven v tej mreži, ki povezuje vse župane, ki so soočeni s to problematiko. In sedaj je pravzaprav atenski župan tisti, ki vodi to mrežo. Torej, izkoristiti želimo vse sinergije, ki izhajajo iz evropskih skladov. Sklad za regionalni razvoj je financiral določena zelo pomembna področja, omogočal dostop do primarne izobrazbe na področju zdravstva, socialnih storitev, podporuje tudi mreženje na urbanih, pa tudi podeželskih območjih, prav tako krepi gradnjo stanovanj na tistih področjih, ki so degradirana. Naprimer, v Bruslju so bila financirana sredstva v območje Molenbeka. Ehm, prav tako so bila dana sredstva na razpolago za organizacijo Zdravniki brez meja sočasno so bila sredstva izkoriščena tudi v Anderlehtu. Skratka, operativne programe lahko krojimo po trenutnih potrebah. Tudi v Italiji se je zgodilo podobno s programom Sikoreca. Ko dobro veste, eh, sta poleti dve ladji reševali življenja v sredozemlju in ti dve ladji sta bili prav tako kupljeni z evropskimi sredstvi italijanski organi so v tem pogledu spremenili operativni program namenjen um, obrambnim ciljem in izkoristili sredstva za nakup te ladje. Vsem državam članicam smo zelo jasno povedali, da smo pripravljeni spreminjati operativne programe, kajti smo očitno pred novimi izzivi. Po sprejetju programa Omnibus sem prepričana, da bodo države članice še bolje izkoriščale evropska sredstva tudi v te namene. Prav tako pa bi želela pozvati države članice, ki, da bi bolje izkoriščale evropske sredstva tudi na področju migracij, sodelova, da bi sodelovali s Helsinki, z Amsterdamom in Atenami, obstaja veriga solidarnosti, ki vključuje Grčijo, Portugalsko in Italijo. Nevladne organizacije so pri tem zelo dejavne, hkrati pa obstajajo tudi številne druge pobude, ki zadevajo raz, eh, razvojne sklade. Torej, pričakujemo, da se bodo projekti ustrezno pripravili in da bodo dani na razpolago, tako da bi lahko bili priča izmenjavi najboljših praks. Številne države članice imajo že več let izkušenj, nizozemska, Nemčija, Francija. To so vse države, ki že zelo dolgo se spoprijemajo z migracijami. Uh, V tem kontekstu sem obiskala tudi otoke, ki so bili izpostavljeni velikemu migracijskemu valu. Gre za majhne otoke s 5000 eh, stanovalci, eh, kamor naprimer je prispelo celo do 9000 beguncev po leti. To je naprimer eden od manjših otokov v bližini Turčije. situacija tam je res zelo težka. Kar pa zadeva naše sodelovanje z Uradom za boj proti goljufijam, lahko vam zagotovim, da je naše sodelovanje izjemno tesno. Uh, direktorat za generalni direkcijo uh, regijo in OLAV sta skupaj uh, pripravila strategijo za obdobje 2015 do 2017. Tukaj um, se izkoriščajo uh, sredstva sedmih različnih evropskih skladov in menim, da, bo, da je to evropsko sodelovanje omogočilo tudi uh, pojasnitve oziroma razkritja določenih bodi si napak ali pa celo goljufi. Čim nas Olaf opozori na določeno zadevo, na določen primer, eh, takoj začasno ustavimo plačila, zahtevamo finančni popravek in skušamo dejansko poskrbeti za to, da bi izterjali vsak napačno porabljeni evro, če je šlo za napačno rabo sredstev. Sedaj pa kar zadeva zaključek finančnih programov v obdobju 2007 do 2013. Tukaj menim, da bomo storili prav vse, da bi lahko evropska sredstva v čim bolji meri zaščitili bodi si pred poskusi goljufi ali pa pred napakami. Pozabila sem. kar zadeva napake, ki, se, jih, ki se bi jim lahko izognili. S tem se bom eh, odzvala na vaše vprašanje. Eh, ja, torej, eh, vem, da nisem odgovorila čisto vsa vprašanja in uh, vedno nismo zadovoljni, eh, imamo pač opravka z državami članicami, ampak eh, še vedno spremljamo eh, in skrbimo za to, da vsi sistemi dobro delujejo, ampak moramo pa se zanašati na razpoložljive rezultate. Ampak kot rečeno, imamo 500 poročil letno nacionalnih revizorjev vsako leto in nimamo zmogljivosti, da bi eh, vse eh, to eh, nadzorovali, ampak prizadevamo se za čim boljše upravljanje in preverjanje teh projektov. Poskrbeli bomo za to, da bodo ti revizori neodvisni, nepristranski in da se bodo identificirali uh, morebitne napake. Imamo tudi akcijski eh, načrt, s katerim eh, želimo državam članicam pomagati, da bodo eh, lahko izvajale nadzor, da bodo lahko reševali probleme. Če sistem ni popravljen, če izdatki ne bodo popravljeni, potem pač ne bomo sredstev izplačali. Vemo, da pomagamo tudi vsega, pristojnim organom, eh, eh, organiziramo celo vrsto različnih eh, pomoči, usposabljanja, monitoringa, spremljanja in tako dalje. Imeli smo to vrstne pomoči na področju javnega naročanja, na drugih področjih, na področju črpanja. In če bomo trdo delali pri implementaciji tega, kar smo eh, leta 2017 eh, sprejeli na področju eh, javnih naročil in državnih pomoči, mislim, da se bomo lahko izognili mnogim napakam. To je odgovor vam, gospod predstojoča, gospod Zablajevi. Mislim, da ne potrebujemo dodatne zakonodaje na področju javnega naročanja. Moramo izvajati obstoječo zakonodajo. drugo eh, zaporedno leto ni eh, več največji problem javno naročanje. Tu nismo zabeležili največje število napak. Še vedno je to pomembno področje, ni pa več eh, najpomembnejši vir napak. No, razen v nekaterih državah članicah eh, in eh, tem se je treba še posebej posvetiti. Gospod Čehovski, sem pravilno izgovorila. No, gospod Čehovski, naj vam odgovorim eh, na preprost način. Ne, nimamo različnih metod v različnih državah članicah, imamo en revizijski pristop, enoten pristop imamo jasna navodila v smernicah komisije in mislim, da vi govorite o čezmernem prenašanju obveznosti in eh, mnoge države članice trdijo, da morajo podpisati na tisoče strani in tako dalje dokumentov eh, in da naj bi to zahteval Brusel. To seveda ne drži. Mi, uh, nimamo takšnih eh, zahtev, ne pričakujemo, da bo kdorkoli podpisoval 500 strani za projekt. Imamo projekte na področju eh, železniškega prometa, naprimer, kjer imamo 10 tisoč strani, kjer je vsaka uh, stran uh, podpisana. To imamo občutek, da plačujemo za podpisovanje namesto za implementacijo teh uh, projektov. In eh, na tem moramo tudi še delati glede eh, čezmernega prenašanja obveznosti z državami, glede um, poenostavljanja, to je mm, zelo pomembno. Omnibus je z tega vidika tudi pomemben projekt. Govorimo o poenostavitvi stroškov oziroma govorili smo o poenostavitvi stroškov preiskav. Kar zadeva preiskave tistih uh, projektov, ki bi lahko ustvarili dobiček, menim, da nam bo uspelo zaradi priporočil te skupine v obdobju po leto 2020 olajšati življenje uporabnikov. V, vendar pa, če gre za črpanje sredstev, potem so vsekakor države članice tiste, ki so za to stotstotno odgovorne. Ne vi v Evropskem parlamentu, ne mi v Evropski komisiji ne moramo zagotoviti in preiskovati izvajanje vseh projektov na terenu. To more biti naloga vseh držav članic, da izkoristijo možnosti, ki jih ponujajo eh, evropski skladi v korist posamezne države. Gre za ponudbo, ki je morda zadnja v zgodovini Evropski, Evropske unije, kajti ne vemo, kako se bo razvijal položaj v prihodnjih letih. Zozemati se moramo torej za to, da bodo države članice počrpale čim več sredstev, ki so na voljo v okviru evropskih skladov. Seveda pa bodo morale potem tudi dokazati, da so sposobne ta sredstva ustrezno izkoristiti. Lahko bi si države članice na ta način izkazale tudi solidarnost. Gospod Von je izpostavil resen politični problem. Politiko kohezije je omenjal, kohezijsko politiko. Um, mi na milijone evrov se porabi za evropsko gospodarstvo in seveda je prišlo tudi do primerov, kjer so ta sredstva poneverjali, ponarejali. tako je nastal sum o celotni politiki. Torej, o celotni politiki se je začelo sumiti, ampak znesek, ki, o katerem govorimo, predstavlja zgolj ni cela 42. Ni cele 42 odstotkov sredstev, ki so poročena Olafu. Uh, Seveda pa komisija nima nobene tolerance do primerov prevar. Kot sem že rekla, če obstaja sum, potem mi ukrepamo nemudoma. Napake ne, more, napak ne moremo enačiti z goljufijami, kot je povedal gospod Von. Napaka pomeni, da bodisi Evrope, da je bodisi evropska zakonodaja ali pa nacionalna zakonodaja kršena. In zahvaljujem se za vašo pozornost. Ja. Hvala lepa, gospa komisarka. Ja, sedaj smo se osredotočili na OLAF, zato ker je bila pred enim tednom pri nas v odboru Guardia di Financa in nam je povedala, da je 69 odstotkov vseh primerov goljufij v Evropskih uniji povezanih z strukturnimi skladi. Prav zato se želimo posvetiti tej temi. Prosili smo tudi za dokumentacijo iz nekih mađarskih projektov in upam, da bomo prišli do dokončnih odgovorov. Sedaj pa dobi besedo gospa Ivanova. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne vem, koliko časa imam, ampak kar nekaj veliko pomembnih vprašanj je bilo postavljenih in zato sem hvaležna. Bom začela najprej z poročevalcem, ki ki je govorila o zamudah pri implementaciji v novem obdobju. Posem se strinjam z tem, kar je povedal tudi v zvezi z črpanjem. Naj vam povem, gospod poročevalec, da bomo namenili posebno poročilo črpanju. To bomo eh, pripravili prihodnje leto eh, v naši delovni skupini 2 in eh, pogledali si bomo, kaj lahko izboljšamo. In eh, na to pomembno temo bomo izdali to pomembno poročilo. In na to je bilo govora še o enotni, o enotni reviziji, o eh, revizir, revizijskem postopku, ki je vedno bolj zapleten. Eh, povsem se strinjam z vami, področje kohezijskega financiranja je področje, kjer uh, so se um, revizijski uh, projekti zelo uh, izbol, iz, povečali, zakomplicirali. Uh, njihovo število je vedno večje. Govorimo o eksploziji revizijskih postopkov in enotno uh, revizijsko načelo uh, Eh, je eh, nekaj, pri čemer mi ne moremo sodelovati neposredno, ker je to delo komisije. Mi nismo del te eh, enotne revizijske verige, ampak prihodne leto bomo poskusili pilotni projekt, s katerim bomo preverjali mm, delo drugih na področju kohezijskih skladov in bomo videli, eh, če eh, lahko eh, pripravimo svojo, svoj pregled teh preostalih sredstev. Strinjam se, da imajo finančni instrumenti jasne prednosti, da to omogoča boljšo izkoriščanje evropskega proračuna, ampak naj vas spomnim na posebno poročilo številka 12 iz leta 2015 v zvezi s finančnimi instrumenti, o tem smo govorili že lani pri razrešnicah. Tam je prišlo do eh, ugotovitve, da eh, smo zabeležili še vedno precej pomankljivosti, vključno z poročanjem in tu smo uh, oblikovali tudi svoja priporočila komisiji uh, v zvezi z pristojbinami, v zvezi z uh, primerljivo analizo stroškov. Uh, z učinkovitostjo finančnih instrumentov in vse to se nam zdi zlasti koristno za pripravo zakonodajnega predloga po, za obdobje 2020 po letu 2020. Vprašanje je bilo povezano tudi s tehnično eh, pomočjo in tako dalje. Gospa Labajova, gospa eh, predsedujoča, postavili so vprašanje v zvezi z javnimi naročili. Eh, mi eh, revidiramo ex post. Eh, torej eh, dejstva, cilje, medtem ko vaše vprašanje pa je bolj politično ali eh, eh, želimo uredbo ali direktivo. Naj omenim posebno poročilo 10 iz leta 2015 in posebno poročilo 17 iz leta 2016. Ti dve poročili sta bili posvečeni mm, javnim naročilom In glede um, upravljanja z uh, nadzornimi postopki, inšpekcijskimi postopki, to je komisija že uh, omenila, uh, pri tem se preverja kakovost upravljanja, vključno z pristojnimi organi in umestnimi organi, preverja se tudi uh, napake, uh, do katerih pride na ravni samih uh, pristojnih organov. Uh, Vemo, da imamo sedaj eh, več eh, vidnih napak kot v preteklosti, ampak eh, to je zadnje leto, ko je bilo mogoče še ehm, prijaviti mm, podatke iz eh, obdobja 2007-2013. Mislim, da v prihodnosti to ne bo več problem. Eh, hvala lepa za vsa vprašanja, hvala lepa za vaš interes in veselim se sodelovanja še naprej. Za konec pa da bi besedo še poročevalec, ampak prosim na kratko. Hvala lepa. Mislim, da smo trenutno v situaciji, ko želimo uničiti eh, strukturno politiko in kohezijsko politiko oziroma jo izkoristiti do konca. Če si ogledam trenutno stanje v, eh, v tem strukturnem obdobju in upoštevam tudi to, da obstajajo druge možnosti financiranja za države in za podjetja, ki imajo manj birokracije kot strukturni skladi, potem se mi zdi čisto eh, logično, da Evropska centralna banka vsako leto, oziroma vsak mesec 60 milijard eh, državnih obveznic eh, izda. Poleg tega imamo tukaj še sklade preko Evropske eh, banke za razvoj in um, zaradi tega se manj uporablja strukturne sklade. V primerih, ko so finančni organi prevzeli pregled, imajo finančni organi seveda veliko interesa, da od začetka izključijo vse napake, zaradi katerih bi lahko prišlo do vračanja eh, že splačanih sredstev. Po drugi strani pa sem slišal tudi to, da v primeru, ko se uporabijo posredniki, ki eh, izvajajo revizijo, ti še posebej podrobno preverjajo vse, tako da bi res pokazali, da so natančno opravili svojo nalogo. To pa ne izboljša sodelovanje in željo tistih eh, koristnikov strukturnih skladov, da bi uporabili evropska sredstva in za njih zaprosili. Ponovno moramo začeti z razpravo. Sedaj smo govorili o proračunu 2018 in zahtevali dodatna finančna sredstva ampak v letu 2015 je prišlo 7 milijard izplačanih sredstev nazaj. Novembra smo slišali, da je še 10 milijard na voljo, ki niso bila dodeljena. In v Štrasburgu smo z hitrim postopkom sprejeli spremembo določenih eh, določb tukaj, tako da bi lahko neizdana sredstva iz strukturnih skladov vseeno dodelili, naprimer, pobudi eh, za zaposlovanje mladih. Tudi ta pobuda žal ne slovi potem, da bi bila izjemno učinkovita. Torej, nasplošno gledano, mislim, da tukaj obstaja problem. Nekaj, kar mene preseneča eh, in me moti, je to, da se zmanjšuje ugled Evropske unije kot eh, nekega gonila v primeru, da teh instrumentov ne bomo več imeli v takšnem obsegu kot prej. Prav zato bi bilo dobro, da skupaj eh, storimo nekaj za to, da se situacija izboljša in da se izvajanje pospeši. V regijah samih sem namreč eh, sam ugotovil, da obstaja veliko dobrih pristopov, predvsem, ko gre za področje raziskav in razvoja. Tam si želijo delati, želijo si več projektov, zanašajo se na evropska sredstva in eh, ne morejo delati na podlagi eh, posojil. Žal pa je velik problem v teh eh, srednjih, umestnih stopnjah, ko gre za dodeljevanje sredstev in zaradi tega se sredstva ne izkoristijo. Res je, da imamo še nekaj časa, ampak ne smemo si ga vzeti preveč, zato da izboljšamo situacijo. Namreč zelo hitro se bliža konec tega programskega obdobja. Hvala. Najlepša hvala. Še vedno bomo ostali v stiku. Najlepša hvala komisarki, da ste prišli sem. Hvala za odgovore, tako pisne kot tudi ustne. Še naprej bomo selektivno spremljali te teme, seveda. Tako sedaj pa prosim eh, gospoda predsednika računskega sodišča, da poda svoj prispevek in se opravičujem za zamudo. Ja, lepo pozdravljam eh, predsednika Evropskega računskega sodišča. Sedaj prosim eh, kolege iz komisije, če eh, hitro in tiho zapustijo dvorano. Najlepša hvala, gospa komisarka. Torej, lepo prosim vse skupaj, da ste malce tiše. Torej, prosim, da tiho zapustite dvorano, da lahko nadaljujemo z našim delom. Najlepša hvala. Gospod predsednik, veseli me, da imamo ponovno to izmenjavo mnen o delovnem programu Evropskega računskega sodišča. Pred nami je zelo zanimiv program, predvsem kar se tiče posebnih poročil. Preštela sem in dobili smo 12 posebnih poročil, ki ste jih napovedali v prejšnjem letnem poročilu, ki jih potem ni bilo izvedenih. In to eh, izgleda tako, kot imam tukaj na papirju, označeno z rdeče. Z rdečo. Zato me zanima, kako zanesljiv je ta um, letni načrt dela, glede na to, da je 12 poročil takšnih, ki niso bila izvedena ali pa ki bosta zavedena, izvedena prepozno. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, bom kar odgovoril na to vprašanje, ki ste ga podali na začetku. Uh, delovni načrt je v bistvu eh, še delo v nastanku. Poročila, ki jih pripravljamo včasih eh, v času priprave, naletijo na nepričakovane ovire. Te nepričakovane ovire pa povzročijo zamudo, ki je nismo predvideli. Včasih se zgodi, da dokumentacija ni na voljo pravočasno ali pa se zgodi, da je situacija nepredvidljiva in zaradi tega pride do zamude. Intenzivno se trudimo, da bi se temu izognili in da bi izboljšali naše delo. Na seminarju, ki smo ga opravili letos septembra z kolegi, se je zastavilo tudi vprašanje tega, eh, ali bi morali spremeniti metode in način priprave teh posebnih poročil. Odbor za kakovost reviziji si bo eh, še enkrat ogledal smernice in priročnike, ki so povezane s tem, tako da bi lahko bolj učinkovito in hitro pripravljali poročila, ki bi bila na voljo prej. Poročila pa se ponavadi ne izgubijo, ker tako seveda obstajajo izjeme, ampak ponavadi je tako, da prej ali slej vseeno pripravimo čisto vsako poročilo. Bomo pa poskušali postati bolj učinkoviti in se držati časovnega načrta. Kar se tiče našega delovnega programa za 2018, tega smo objavili oktobra. Gre za približno 15 eh, naših eh, namenov, ki jih želimo izvesti. Tukaj obstaja veliko različnih objav, letno poročilo, splošno poročilo, tematska poročila in stališča. Posebna poročila so uh, na različna, različne teme, trajnostna uporaba virov, integracija, migracije in globalni razvoj, notranji trg, pa tudi Evropska unija, eh, kjer smo gospodarni in odgovorni. 12 novo načrtovanih nalog eh, je takšnih, ki so ocenjeni z visoko prioriteto. Prav zato jih želimo izvesti v letu 2018, če bo to le mogoče in jih takrat tudi objaviti. Tam imamo dokumente o prihodnosti evropskega proračuna, prihodnost skupne kmetijske politike, poenostavitev kohezijske politike in poenostavitev obzori 2020. Potem imamo tukaj še varnost živil, transparentnost financiranja nevladnih organizacij. To ste omenili predvsem v vašem odboru, potem eh, zmogljivosti za sprejem beguncev iz Turčije in pa eh, konflikt interesov ter pravila za etiko v inštitucijah EU. To temeli na podlagi analize razvoja Evropske unije in eh, tvegan, ki so povezani s tem razvojem. Ključni kriterij tukaj pa je tudi, kakšne interese imajo naši deležniki, največji deležnik je seveda parlament tukaj upoštevamo predloge naših, eh, vaših odborov in dobili smo predloge konference predsednikov odborov. Pri eh, programu za 2018 smo ugotovili, da dve tretjini predlogov že pokrivamo z načrtovanimi in eh, poročili in poročili, ki so v pripravi. Torej, zelo pozitivno bi omenil tudi predloge odbora za nadzor proračuna. Ti predlogi so zelo konstruktivni in eh, so bili upoštevani v okviru predlogov predsednikov odborov. Gospa Vikstrom nam je poslala dopis in eh, to smo potem v našem odgovoru tudi omenili. Pri željah za delovni program naslednjega leta pa manjka še vedno mnenje določenih velikih eh, odborov ali pa so ta mnenja prišla zelo pozno upam, da nas boste podprli pri tem, ko želimo tudi te odbore opozoriti na dejavnosti računskega sodišča, tako da bi lahko tudi ti odbori poslali konkretne predloge. Naslednji delovni program in priprava nanj se je začela že sedaj, torej v začetku naslednjega leta bomo začeli s tem. 16. januarja 2018 se bomo sestali z konferenco predsednikov odborov in takrat bomo govorili o prvih zamislih za delovni program za 2019. Delovni program ste prejeli v pisni obliki, sedaj pa bi vam morda povedal še nekaj uvodnih besed. Odboru se zahvaljujem za intenzivno in dobro sodelovanje pri pripravi delovnega načrta, pa tudi pri izvajanju tega programa. Vem, da obstajajo še stvari, ki jih lahko mi izboljšamo, ampak vrnil bi se k temu, kar sem povedal na začetku. Namreč eh, prejšnji teden ste na konferenci predsednikov omenjali vprašanje tajminga, vprašanje časovnice. Tega problema se zavedamo in se, in se trudimo, da bi ga odpravili. Gre pa za postopek, ki ga ni mogoče rešiti kar tako iz danes na jutri. To sem želel uvodoma povedati, bom pa z veseljem odgovoril na vprašanja in komentarje. Hvala. Ja, Hvala lepa. Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje in za to, da ste upoštevali naše želje ter komentarje pri delovnem programu računskega sodišča. Po našem mnenju je to zelo dobra priložnost, da pomembne teme, ki jih v teku leta opazimo, da jih vi potem uresničite. Omenila bi poročanje za posamezne države, namreč vedno znova vidimo, kako je to pomembno. Naprimer pri našem obisku Mačarske. Pri anketi komisarke smo videli, da obstaja veliko javnih razpisov, kjer obstaja samo en ponudnik, ki se prijavi na javni razpis. Obstajajo države, kjer je več kot 40 odstotkov takšnih eh, javnih razpisov, kjer je samo en ponudnik in tukaj nekaj ne deluje dobro. Prav zato je dobro, da dobimo te informacije, drugače namreč eh, bi se lahko zgodilo, da spregledamo te teme, ki so za nas tako pomembne. Še enkrat želim povedati, da ne gre za to, da bi mi skazali s prstom na nekoga, ampak želimo res imeti jasno predočene probleme in številke, tako da lahko to izboljšamo. Vedno znova eh, trdite, da uporabljamo prevelika, prevelike ukrepe za majhne probleme. Ampak izjemno pomembno je, da jasno razumemo probleme in pripravimo čisto ciljno usmerjeno orodje, da se ti problemi rešijo. To vprašanje pa je povezano tudi s tem, kako bo izgledal naslednji proračun za naslednje leto in kako bo izgledala prihodnost skupne kmetijske politike. V vseh političnih skupinah, tudi v moji, že prihaja do eh, mnen, ki trdijo, da se nič ne sme spremeniti. Ampak kmetijska politika se bo spremenila, to vemo. Gospa predsedujoča, kar se tiče poročanja po posameznih državah, tudi tukaj poskušamo izboljšati situacijo. Kot veste, smo imeli v preteklosti tukaj kar nekaj problemov, namreč statistične informacije, ki smo jih imeli na voljo pri pripravi letnega poročila, so bile zanesljive samo v omejenem smislu, torej niso dopuščale zanesljive priprave priporočil za posamezne države. V prihodnosti bomo imeli dodatne vire in dodatne informacije, s katerimi bomo lahko izboljšali poročanje in priporočila za posamezne države. Znotraj poročanja o uspešnosti bomo imeli tudi možnost, da analiziramo skupine držav članic. Namreč eh, v parlamentu obstaja nekaj pomisleko glede tega, da bi se pripravljala poročila za posamezne države, ampak gotovo lahko pripravimo poročilo za skupino držav. To smo počeli tudi že v preteklosti, namreč eh, vedno smo si izbrali neko območje, kjer eh, obstaja določena težava in smo tam obravnavali neko vprašanje. Kar se tiče večletnega finančnega okvirja, bi ponovil to, kar sem povedal na konferenci predsednikov prejšnji teden. Prvi eh, dokument bomo pripravili konec decembra ali v začetku januarja. In ko bo komisija pripravila svoj dokument, svoj predlog, bomo kmalo zatem še do poletja na voljo tudi konkretno stališče, konkretno mnenje glede večletnega finančnega okvirja. To bo na naši spletni strani na voljo. Ne vem še, kakšno bo naše mnenje, kakšni bodo trendi, ampak če ste si ogledali naše stališče glede umestnega pregleda, potem veste, da se bomo osredotočali na transparentnost, fleksibilnost in učinkovitost. Gotovo bo pomembno vlogo igrala tudi eh, kmetijska politika. Iz našega delovnega načrta za naslednje leto lahko vidite, da smo pomemben povdarek dali na kmetijsko politiko v vseh poročilih. Zavedamo se izzivov, ki jih eh, predstavlja kmetijska politika v okviru večletnega finančnega načrta. Tukaj potekajo tudi interne razprave v našem eh, sodišču sodišču in prav zato sem prepričan, da boste vi pomagali pri tem, da se razprave tukaj izboljšajo in pospešijo. Hvala. Hvala lepa. Bom nadaljevala ne v nemščini, ampak v češčini. Eh, hvala lepa. Vprašanje gospoda Alessandr. Eh, hvala lepa. Eh, samo stran sem pogledala za hipec in gospa Gressler je izginila. No, eh, veseli me, eh, da sem vam lahko prisluhnila. Gospa Gressler je že povedala, kako smo vsi v tem odboru navdušeni nad kritiziranjem držav, ki se manj dobro izkažejo kot druge, ampak to ne drži. Nasprotno, kot eh, evropejci moramo eh, preprečiti, da bi prišlo do eh, kršitev pravil, da bi prišlo do konfliktov med Zahodom in Vzhodom, Jugom in Severom. Naša naloga je, da uh, stvari analiziramo na bolj neutralen, bolj uravnotežen način. In zato se vam zahvaljujem za vaš pristop. Poskušamo premostiti te razkole med slabimi in dobrimi učenci. To ni naš namen. in eh, spomnimo se, da na začetku nismo niti vedeli, kje so težave in še manj smo lahko ponudili rešitve in še manj smo lahko pomagali. Sedaj imamo dialog z ministrom ali ministrico države članice, imamo konstruktiven dialog. Včasih eh, to ni bilo eh, tako preprosto. In če smo jih obtoževali, potem so uh, ministri teh držav enostavno nehali hoditi sem. V vašem programu in vašem pristopu in teži, ki jo želite dati vaši inštituciji, mislim, da najdemo zelo pomembne vidike, ki bi jih izpostavila. Pomembno je, da imamo znotraj institucij javne uh, razmejitve med uh, pristojnostmi. Imamo pa tudi uh, naloge torej računskega sodišča in uh, vemo, da bomo imeli čez leto in pol verjetno precej novih poslancev. Mene zanima, uh, Kje ste zabeležili napredek, kje ga niste zabeležili, katere instrumente lahko uporabimo, kateri instrumenti so koristni, kateri niso koristni in eh, kako eh, lahko delamo na zelo pomembnih vprašanjih od razvoja podeželja do SKP-ja, eh, do strukturnih kohezijskih skladov in tako dalje. Glede vprašanja begonske krize, migrantov, Eh, razvoja in tako dalje, me zanima, kako lahko vse to povežemo. Imamo nove politike, kot je obramna politika, naprimer, mm, na to eh, imamo krize, kot so begonska kriza. Eh, poleg tega pa se vsemu temu pridružujejo še druge politike, naprimer razvojna politika, na to obramna politika. Tu ne gre samo za obrambo, gre tudi za dejavnost veleposlaništev in tako dalje. Kako lahko eh, delujemo na tak način, da eh, se bomo izognili pomankanju eh, napak? Vsa ta vprašanja se mi zdijo res temeljne narave. Zahvaljujem se vam za eh, to, kar ste predvideli za 2018, naprimer vse instrumente za ustvarjanje novih delovnih mest. To se mi zdi pomembno na to. Eh, se mi zdi pomembno tudi, da se izmenjuje dobre prakse na področju eh, ustvarjanja novih delovnih mest, kako se izognemo frustracijam, kako smo lahko učinkoviti na to vprašanje enakosti med spoloma in izvajanju uh, teh eh, priporočil in zakonodaje eh, v Evropi smo vedno znova priča temu, da so ženske manj plačane od moških za isto delo. In na to imam še eno majhno vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno. Eh, prisluhnili smo gospe Kretu in videli smo njen vprašalnik in ta komisija želi uporabiti eh, dinamiko, ki se je ustvarila z državami članicami v okviru eh, evropskega semestra in eh, pri izvajanju politik. Zanima me, kako lahko mi prispevamo za to, da se bodo te stvari izvajale na boljši način, z našimi amantmaji, z našimi možnostimi. Kako lahko podpremo te, ta priporočila uh, posameznim državam, ki jih oblikuje ta komisija in svet, uh, kako lahko mi pomagamo pri njihovem uresničevanju? vemo, da se države odločajo o tem, kaj bodo s tem naredile, ampak ugotavljamo, da niti komisija, niti svet eh, nista uspela izboljšati rezultate tistih držav, ki imajo težave. Vemo, eh, veste verjetno, o kateri državi govorim. zanima me, kako lahko na inteligenten način tudi v sodelovanju z vami pomagamo tem državam, ki nam sedaj povzročajo težave. Imamo države, ki potrebujejo naložbe v infrastrukture, v izobraževanje in tako dalje. Kako jim lahko pomagamo za to, da bo cela Evropa bolje delovala? To je moje vprašanje. Ne vem, če ste predvideli uh, kakšno možnost, kako bi lahko uporabili že obstoječe, obstoječa priporočila Evropske komisije za to, da bi uh, primerjali instrumente, ki se uporabljajo in rezultate, ki jih beležimo vsako leto na ta način, da bi lahko uh, Eh, tem državam pomagali z vašimi izkušnjami, z vašimi instrumenti, ki jih imate na voljo. Uh, hvala. Ines, gospod Salafranka, ste tudi vi želeli besedo? Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa predsednik, za to, da ste se nam pridružili, da ste nam pojasnili prednostne naloge vašega delovnega načrta za leto 2018. Mislim, da je pomembno, da upoštevamo temeljno poslanstvo vašega uh, sodišča, kar je najpomembnejše je, da se izboljša transparentnost, da se nadzoruje uh, seveda delo institucij in da se zagotovi, da je davkoplačevalski eh, evropski, denar evropskih državljanov ustrezno eh, porabljen. Pridružujem se gospe Ajali Sender, mm, ki je govorila o razrešnici eh, za 2017, da je predstavila gospa komisarka um, Kretu. In uh, tu uh, mislim, da je zelo pomembno, da se upošteva splošna perspektiva izdatkov. In e, pomembno je vedeti, o kakšnih vsotah govorimo. Naprimer, um, pri uh, naravnih verjih, uh, oziroma pri, pri verjih, naprimer, govorimo o 70 milijardah uh, letno. Uh, to je treba upoštevati. Mislim, da računsko sodišče lahko eh, izvaja tudi zelo pomembno delo, zanimivo delo v zvezi z institucijami, da se ugotovi, kako se eh, troši eh, proračun Evropske unije in kaj se dogaja z novimi prednostnimi nalogami, ki jih je gospa Jala Zender postavila, naprimer obramno politiko. Govore je bilo o politiki naravnih verov, o uh, politiki, varnostni politiki. Vemo, da je varnost vedno pomembnejša za naše državljane. In eh, tu so eh, proračunske postavke manj obsežne. Zanima me, eh, če analize Euro, Evropske računskega sodišča lahko uporabimo za boljše izvajanje evropskih politik in boljši odgovor na pričakovanja naših državljanov. In na to imam še konkretno vprašanje. Vidim, da je delovni načrt zelo eh, ambiciozen. Približno 900 zaposlenih imate na računskem sodišču. Kako bomo lahko glede na človeške vire, ki so na voljo, izvedli ta ambiciozen program dela. Eh, vemo, da eh, pripravljate posebna poročila na posebne teme. Lani je bilo teh posebnih poročil 36, na to imate ledno, redno letno poročilo in na to eh, specifična mnenja teh eh, in na to poročila. Eh, lani ste izdali 52 takih poročil in na to imamo še celo vrsto različnih dokumentov. Mene zanima, kako je sedanji program dela za 2018, kako je usklajen z prejšnjimi programi programi dela. Ali je ta program dela bolj ambiciozen, glede na to, kar nas čaka, nov eh, cikl v Evropski uniji, nove, nove zahteve, nove potrebe. Zanima me, ali so vaši eh, človeški viri eh, dovoljšni za to. In na to mene zanima tudi, eh, zanimajo me zunanje zadeve, sem tudi v eh, odboru za eh, zunanje zadeve in tu imamo pač proračun, ki je namenjen zunanjim zadevam, zanima pa me, kako bodo ta sredstva razporejena na različne, različne misije, naprimer opazovalne misije, mm, pa tudi dejavnosti eh, v Sahelu, naprimer. Torej, kako je vse to upeto v vaš načrt dela? Uh, torej, še nekaj, kar bi rada sama dodala. Zanima me odnos med Evropskim računskim sodiščem in Evropskim parlamentom. Slišali smo že veliko o prioritetah, veliko vprašanje je bilo na to temo in zanima me vaš odgovor na to. Kaj mislite, kako bi lahko bolje sodelovali z drugimi odbori v parlamentu, z tehničnimi odbori? Razumem, da eh, vas najbolj zanimajo predlogi poslancev iz odbora za proračunski nadzor, ampak eh, kako gledate na predloge iz drugih tehničnih odborov? Obstaja tam več interesa Pogosto se srečate z Cecilijo Wikstrom, pa tudi za konferenco predsednikov in zanima me, kakšni so interesi drugih uh, odborov v parlamentu glede vašega dela. Pa še gospod eh, Sar vam želi zastaviti vprašanje, potem pa vam eh, predajam besedo za odgovore. Izvolite. You, uh... Najlepša hvala, predsedujoča, in hvala gospod. Uh, predsednik, za predstavitev. Žal mi je, ker sem začetek zamudil, ampak vseeno bom zastavil vprašanje, ki sem si ga pripravil. V bistvu ne gre za nič novega, ampak isto vprašanje kot vedno. Ampak glede na to, da je podarek, ki ste si ga sami zastavili pri vašem delu v naslednjih letih, predvsem pregled uspešnosti, bi v povezavi s tem rad eh, zastavil naslednje vprašanje. Zanima me več konkretnih informacij za leto 2018, če mi lahko poveste, torej, kaj predvidevate, kaj boste lahko konkretno spremenili v letu 2018, kaj boste lahko izboljšali. Trenutno obravnavamo razrešnico in zato bi podal samo en primer. AMPR Prej je bila z nami komisarka Krecu in eh, resnično upam, da bomo lahko prešli iz deskriptivnega načina tukaj k bolj konkretnim ocenam učinka. Torej gre za isto stvar, ki jo vedno znova ponavljam, ampak zanima me, ali lahko podate svoje komentarje na to vprašanje. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik, sedaj pa vam predajam besedo. Hvala. Okay. Gospa Alcender je omenjala o poročila po posamezni državi. Morda naj to povem nekoliko bolj jasno. Skušal sem že odgovoriti v tej smeri na vprašanje predsednice. Glede na statistično podlago, ki jo imamo, nismo sposobni dajati zanesljivih izjav po posameznih državah. To je povezano z našo s statistično metodo, na kateri temeli proračun kot celota, ni pa to povezan s specifičnimi situacijami v posamezni državi članici. Tako da je to pač neizvedljivo. To, kar pa lahko počnemo in to tudi nenehoma izboljšujemo, je, da dajemo državam članicam informacije, ki dopolnjujejo um, poročila. Skratka, to ni nekaj, kar bi eh, bilo dodatno razumeti kot priporočila. Gre le za več preglednosti v naši metodologiji dela. To je nekaj, kar lahko storimo in v preteklosti smo na ta način že večkrat delovali. Celoti se strinjam z mnenjem gospe Alale Sender, da niso vedno domnevno dobri tisti, ki so resnično dobri. Obstajajo tudi zlobni, ki so vmes in uh, tudi zlobni niso vedno samo zlobni, ampak je med njimi vedno tudi, tudi nekaj dobrih. Torej, to so rezultati, ki jih uh, dosegamo v daljšem uh, obdobju. Če se ozremo nazaj, vidimo, kaj lahko 2015 vidimo drugače, kot smo videli 2007. To, kar je pomembno za nas, je, da imamo čisto analizo in da lahko spremamo le to vrstne izjave, ki so resnično zanesljive, kajti sicer bi ogrožali tudi ogled računskega sodišča in tega vsekakor ne bomo eh, dopustili, da bi kdorkoli podajal izjave, ki niso trdne in ki bi jih kdo lahko napadel. Mislim, da to ne bi bilo dobro ne za računsko sodišče, ne za kogarkoli, ki dela v njem. Evropsko, evropski semester smo v obliki poročila že obravnavali, tudi leta 2018 predvidevamo to vrstno poročilo, ni najvišja prioriteta, je pa to kljub temu prioriteta, namreč da je ta tema še naprej v našem ospredju, v našem fokusu. Gospod Salafranka je omenjal zunanjo politiko in nova težišča, te stvari poznamo. V preteklih letih, pa tudi letos, smo zelo intenzivno razpravljali o tem, da je treba izpolniti določe dodatne naloge, ki morda niso bile prej v prvi vrsti prednostnih nalog Evropske unije. Tukaj igra vlogo obramba in varnost, boj proti terorizmu, tema migracij. To so vsekakor vprašanja, ki prej niso igrala vloge, zdaj pa nenadoma igrajo vlogo. Tudi tema. Um, informacijske varnosti. To so torej teme, na katere se moramo pripraviti. Kot vsaka druga ustanova, nas včasih kakšen razvoj preseneti in včasih tudi nismo dovolj. Um, zazrti v prihodnost. Tudi to je tisto, kar skušamo spremeniti in izboljšati, tako da bomo bolj pripravljeni na ta tematska področja. Spremembe okoliščin uh, lahko razberete že iz tega, da uh, razvojna po, pol, politika oziroma razvojna pomoč ni več zgolj področje zunanje politike, temveč se je področje notranje politike in uh, migracij bistveno spremenilo in to področje sedaj igra če dalje vlečo vlogo. Tudi kolegi se če dalje bolj specializirajo na te nove porajajoče se sisteme, torej mora računsko sodišče se novim razvojem prav tako prilagajati kot vse druge ustanove in njihovi upravni organi, naprimer eh, komisija. Ali smo kvalitativno gledano bolj ambiciozni? Naštel sem 47 predlogov, ki eh, so v našem eh, delovnem programu za leto 2018, skoraj da 50, kajti imamo različne kriterije in tudi različne formate, v katerih pripravljamo ta poročila ampak mislim, da smo nekoliko bolj ambiciozni, kot smo bili v pre, pre, programih preteklih let, ampak ne bistveno. To, kar pa je naš cilj, je, da bi poleg področja uspešnosti v veliki meri upoštevali tudi področje skladnosti, kajti seveda za to obstaja veliko popraševanja. In vedno znova pravim, da boljše kot je skladno ravnanje evropskih uh, Eh, ustanov, toliko več prostora nastane potem tudi za poročila, ki merijo in ocenjujejo uspešnost. Torej, to, ta program, po mojem mnenju, je vsekakor ambiciozen, ampak tudi v okviru tega, kar lahko izvedemo. Kar zadeva kadrovske vire, tako kot vse druge evropske ustanove, smo podvrženi trenutnim sklepom, ki izhajajo iz večletnega finančnega okvira. To pomeni, da moramo tukaj poskrbeti za petodstotno znižanje kadra, tudi uh, računsko sodišče zadeva, da sklep, torej prizadevamo si, da bi ta cilj dosegli, trenutno smo na dobri poti, to pa pomeni, da nove ambiciozne naloge, ki smo se jih zastali, lahko opravimo le na podlagi že obstoječih virov. Skratka, tukaj seveda skušamo poskrbeti za prestrukturiranje za več uh, preglednosti. Uh, ampak seveda tudi moja ocena je, da z brexitom okoliščine ne bodo boljše, temveč da bodo razmere morda le še ostrejše. Torej, skušamo izboljšati našo učinkovitost in uspešnost, da bi temu bili kos in da bi potem lahko tudi ustrezno izpeljali naš program. Gospa Dlabajeva je potem omenila tudi odnos um, do vseh ostalih odborov v parlamentu. Uh, Ta proces v razmerju do računskega sodišča spremljam že pet let. Na začetku leta 2012-2013 sem tukaj upravljal funkcijo še v Evropskem parlamentu, kot veste. In zatrjujem, da se je v tem času marsikaj izboljšalo. Seveda je naravno to, da je odbor za. Um, uh, Nadzor proračuna je naš prvi kontaktni partner v parlamentu. Za nas ste vi point of entry, torej stopka, eh, točka vstopa. To, vi ste prvi, s katerim komuniciramo. Vi ste pravzaprav očetnjava ali domovina računskega sodišča v Evropskem parlamentu. Ampak pri poročanju o uspešnosti gre v prvi vrsti za to, da eh, se eh, posledice eh, ne nanašajo zgolj na upravno učinkovitost in izvajanje obstoječe zakonodaje, temveč tudi na izboljšanje zakonodaje. To pa je seveda naloga specifičnih odborov Evropskega parlamenta, tako da ko bomo pripravljali poročila o, o uspešnosti, bomo seveda zelo cenili to, da ne bodo teme obravnavale in, in predstavljene zgolj pri vas, temveč tudi v pristojnih organih oziroma odborih. Vaš odbor nam je vsekakor uh, pomagal, da smo izboljšali dostop do drugih odborov, tudi konferenca predsednikov je k temu prispevala in mislim, da imamo sedaj zelo, zelo dobre uh, stike z večino odborov, ne z vsemi, ne bom tukaj uh, sramoval tistih, ki tukaj ne želijo sodelovati, ampak če, če si pogledate statistike iz odborov, lahko veste, da je eden od zelo pomembnih odborov še vedno tak, da lahko njegovo sodelovanje ocenimo kot za pomankljivo tukaj imam kolego in dejansko skušamo zelo intenzivno storiti vse, da bi ta, te primankljaje odpravili, ampak seveda se mora tudi na drugi strani potem dojemanje izboljšati. To pa je včasih mogoče doseči le z notranjim lobiranjem in mislim, da je to naloga kolega. Uh, ki opravlja te naloge v smeru računskega sodišča. Kakorkoli že, celotno gledano pa mislim, da so se odnosi bistveno izboljšali. Leta 2012 sem prvič mojega predhodnika, ko sem bil še povabljen na konferenco predsednikov, takrat je bil on povabljen prvič leta 2013, odtlej je to postala tradicija in sedaj sem, bila pre, sem bil prejšnji teden jaz v njegovi vlogi na konferenci predsednikov. To kaže, da se vsekakor dojemanje spreminja, da se izboljšuje, kar se meni zdi zelo pomembno. Sem zelo vesel tega razvoja in za vse to se zahvaljujem tudi odboru za nadzor proračuna. Gospod Sarvama je omenjal, najprej se je sveda opravičil, vem, kako stvari tečejo v parlamentu, to mi je znano včasih se počutiš kot pri hokeju na ledu, imaš prvi krok, drugi krok, tri, tretji krok, zunaj imaš eh, druge obveznosti, kar se mene tiče, je to vse lepo in prav, to meni ne predstavlja težav in seveda vas lahko razumem, če kdaj zamudite. Torej, dali smo teh 47 predlogov in mislim, da so težišča oziroma glavne teme lahko razpoznavne. Vsekakor kmetijska politika je eh, eno od glavnih področji, potem tudi migracije, ki so povezane z varnostjo. Potem pa imamo tukaj še, seveda vse tiste teme, ki so pomembne z vidika večletnega finančnega okvira. Tukaj seveda igra zelo pomembno vlogo tudi regionalna politika. Kajti to težišče, ki, prizna, ki bo vsekakor igralo vloge tudi pri VFO, je vključeno tudi v uh, delovni program našega računskega sodišča. Omenjali ste tudi konkretnejše ocenjevanja oziroma. Uh, boljše izjave, ki jih podajamo. Mislim, da smo s tem že začeli, torej spremljamo izvajanje priporočil in mislim, da bomo tukaj skušali to spremljanje še nekoliko izpiliti. Če si pogledate, so kvote uspeha zelo visoke, vendar pa ne odražajo celotnega obsega posameznega priporočila. To želimo sedaj v našem nadaljem delu izboljšati in mislim, da bomo potem konkretnejše izjave o izvanju naših priporočil lahko na tej podlagi tudi kasneje dali. Vsekakor si prizadevamo tudi za to, da bi bila vsebina naših sklepov boljša, tako da bi bila tudi lažja posledično izvedba priporočil, ki jih dajemo. Mislim, da sem s tem odgovoril bolj ali ne, manj na vsa vprašanja, če pa ima kdo še kakšno, sem še vedno z vami. Hvala lepa za vaše odgovore, gospod predsednik. Hvala lepa vsem poslancem. Ima še kdo kakšno vprašanje, gospa Inesa Jala Sender? Hvala lepa, če dovolite. Ja, zanima me še nekaj v zvezi s to, s to razpravo. Gospod eh, Lene, vem, da se bomo še srečevali v eh, tem eh, odnosu. Odnosi nasploh se izboljšujejo in to me veseli. Imam pa še eno veliko skrb, ki je povezana z prihodnim eh, večletnim finančnim okvirom in sicer, kar mene pri tem najbolj skrbi, je to, da se računsko sodišče in njegova poročila uh, izkorišča pri različnih uh, sporih v tej hiši. Vidim, koliko ljudi imate, koliko odborov imate, ki na tem delajo. Vem tudi, kako uh, delujete kot računsko sodišče in koliko uh, poročil in dokumentov pripravite. Ampak to se lahko tudi zlorabi, uporabi za to, da se uh, poskuša uničiti nasprotnika. Moramo biti previdni za to, da bomo lahko tudi pridobili zaupanje naših državljanov in eh, vem, da to ni preprosto, vem, da tudi ne bo eh, mogoče se temu povsem izogniti, ampak dobro bi bilo, če bi vsaj poskusili vseh teh publikacij ne izrabljati en proti drugemu. Ker ti to ne bo koristilo niti parlamentu, niti računskemu sodišču. Na to imam še eno pripombo. Govorili ste o glasovanju v zvezi s parlamentom, v zvezi z, z obnovitvenimi deli. In zanima me, če tu računsko sodišče tudi namerava upoštevati mnenje parlamenta. Gospod predsednik, izvolite. Gut. Um, wenn wir zu Fragen Stellung nehmen. Če zauzemamo stališča o določenih vprašanjih, to potem nima za cilj to, da, bi sredst, da se sredstva evropskega proračuna ne bi mogla uporabljati razumno za druge namene. Naš cilj je to, da se davčni prihodki eh, uporabljajo najbolj razumno. Če nekdo torej pride pa reče, da so vsa ta sredstva nesmiselna, da sploh ni prav, da bi eh, se izplačevala iz evropskega proračuna, potem vsekakor ni nekaj, kar Eh, napada legitimnost računskega sodišča. To namreč izhaja iz večletnega finančnega okvira, ki je opredeljen za sedem let in naša naloga eh, ni v tem, da krčimo ta sredstva, temveč je naš prispevek v tem, da poskrbimo, da se ta sredstva izkoriščajo na koristen način in da imajo določen učinek. Kako visoka to, ta sredstva so, o tem ne odloča računsko sodišče, temveč eh, svet ministrov v partnerstvo z Evropskim parlamentom. Torej, to ni naša odločitev. Mi moramo poskrbeti za to, da se ta sredstva smotrno in učinkovito uporabijo. Torej, ne moremo se braniti ali pa upirati temu, da se neke določen, naše določena stališča potem uporabljajo na nasproten način, temveč eh, lahko pa že vsekakor z načinom obeseditve naših izjav to v veliki meri preprečujemo. Eh, lahko pa vam pravzaprav o trenutnih preiskavah vam ne morem povedati ničesar. Tukaj prosim za vaše razumevanje. Tukaj sledimo ureditvi, kakršno je določil zakonodajalec. Torej, če gre za žvižgače, potem tukaj Eh, so, eh, lahko samo povem, da so bili dokumenti posredovani Olafu, ta je se potem odločil, da bo preiskoval, ta še naprej preiskuje, kajti tukaj obstaja domneva o nedolžnosti in ko bo poročilo Olafa na mizi, bo potem seveda preučeno z naše strani in strani še nekaterih in o posameznih vidikih seveda tukaj ne morem govoriti nič, dokler bodi si uh, akt ni zaprt ali pa dokler se posledice ne izpeljajo oziroma dokler se ne odloči, kakšne bodo posledice. Več v tem hipu o tem ne morem reči. Lahko vam le zagotovim, da se trenutno tukaj sledi vsaki črki zakona in vsaki vejici v predpisu in da se tukaj dejansko upošteva vse predpise tudi o, o zaščiti in, o, osebnih podatkov in o tajnosti preiskave. Torej, vsekakor pa je treba preprečevati kazniva dejanja. To vrstni primeri se zgodijo, to ni nič lepega, ampak take stvari se dogajajo, zato pa imamo predpise, ki določajo, kako se v to vrstnih primerih ukrepa in to je vse, kar lahko v tej fazi rečem. Hvala. Much, uh, uh... Hvala lepa, gospod uh, predsednik, kar se tiče prvega vprašanja gospoda Jale Sender. Mislim, da bomo mi zelo dobri varuhi eh, pred kakršnimi koli spori med tehničnimi odbori in računskim sodiščem. Hvala lepa za vaše sodelovanje, hvala lepa vam in kolegom iz računskega sodišča, hvala vsem, da ste tu. Sedaj bomo zaključili s, tem, eh, s to javno sejo in se vidimo jutri zjutraj. Hvala lepa.